Good morning, everyone. First, uh, dobro jutro vsi skupaj. Najprej sprejem dnevnega reda. Če nimate nič proti, ga lahko sprejmemo brez sprememb. Potem imamo skupno predstavitev uh, z Agrijem o novih rejskih tehnikah 17. maja od 10. ure naprej. Eh, nove eh, rejske tehnike. Se, eh, tu gre za tiste, ki temelijo na zadnjih napredkih na biomolekularni tehnologiji. Maja bo izdalo sodišče svojo odločitev, kako je z rastlinami eh, odpornimi na herbicide, eh, pridobljenimi eh, s temi novimi tehnikami ali te pravzaprav morajo iti skozi postopke za GSO-je. Eh, potem delavnica o vzdržnosti zdravstvenih eh, sistemov, to organizira eh, delovna skupina za zdravje Alois Peterle in še ena druga poslanka sta so predsedujoča, tudi tu ste vabljeni. 7. junija popovdan eh, smo imeli rezervirano, eh, vendar te, to bomo sprostili. Dopoldanski sestanek bo kot načrtovano 22 jezikov, tolmačenje. Eh, Eh, sestanek bo tudi na spletu. Eh, koordinatorji in njihova priporočila, to ste dobili eh, v, po elektronski poti, če nimate nič proti, smatramo, da je to sprejeto. Če do konca sestanka ne bo nobenih ugovorov, bo sta tudi sprejeta zapisnika z 24. in 25. januarja in 12. marca. v drugem tja, uh, eh, trialogu o regula, uh, uh, 12. aprila uh, Gardini, poročilo Gardini. Eh, tu smo obravnavali stranske proizvode in omejitve kadmija. Kadmi, to je vprašanje, ki je v naši izključni pristojnosti in tu smo se omejili eh, na razpravo o stališčih eh, eh, institucij, kar pa zadeva stranske proizvode. Razpravljali smo o kompromisnem predlogu predsedstva in dogovorili smo se, da bomo še razpravljali o tem predlogu na tehnični ravni. Tudi nekaj tehničnih sprememb je narejenih v zvezi s temi členi in začasno je to tudi sprejeto. Naslednji trialog eh, bo 23. Eh, maja, torej o eh, gnojilih. Potem poročevalka Grostet in njena tema. Formalni trialog je bil 19. aprila, ta trialog, glede tega smo razpravljali o političnih odprtih vprašanjih, o okoljskih eh, vidikih, ki jih uvajamo s predlogi sprememb eh, parlamenta. Eh, institucije so imele veliko razpravo in so iskale opcije za kompromise kljub konstruktivnemu dialogu in bistvenemu napredku vseh treh eh, strani, ki so hotele zbrizrati svoje stališča, so se pogajanja ustavila pri treh pomembnih vprašanj, eh, se pravi eh, vključitev ocene okoljskega tveganja za proizvode odobrene pred 23. julijem 2000 in možnost, da EMA ugotovi, da proizvajalci iz tretjih držav spoštujejo eh, veljavno zakonodajo EU. Parlament in svet eh, sta eh, sklenila, da bosta delegirala to vprašanje vprašanje V nadaljno eh, obravnavo 17. maja bo naslednji trialog, eh, kjer bomo to ponovno razpravljali. Eh, potem prva točka na današnjem dnevnem redu je ugovor v skladu s pravilom 16. Gre za gensko spremenjeno sladkorno peso H71. Ponavadi dajem besedo soporočevalcema in drugim zainteresiranim eh, ter komisiji. Prvi govornik je gospod Stas. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica, kolegice in kolegi, spoštovani predstavniki komisije. S eh, nekaterimi kolegi smo čez meje političnih skupin eh, uložili nasprotovanje zaradi podaljšanja odobritve, trženja eh, sladkorne PSH71, ki je gensko spremenjena. Tu gre za eh, melaso eh, in tu je eden izmed nasprotovanj, eno nasprotovanje med mnogimi. Tu je že postalo ritual. Je nekaj napak? Očitno ne deluje tolmačenje v angliščino. Ne, očitno je eh, bilo tolmačenje na napačnem eh, kanalu. Bi to morda lahko preverili? Ali to sedaj deluje? Odlično. Eh, no, hvala lepa, gospa predsednica. Še enkrat bom začel. Torej, nasprotovanje, o katerem vsega, Eh, bomo govorili danes in ki smo ga predložili eh, predstavniki večjih eh, političnih skupin se nanaša na eh, podaljšanje eh, odobritve za trženje gensko spremenjene sladkorne pese H7N. Tu gre za sladkorni sirup iz te pese eh, su še eno celulozo melaso iz te vrste sladkorne pese, vse to prestane v živalski karmi. To je en, en ugovor, eno nasprotovanje med mnogimi. Nasprotovanje zupr dejanje v eh, promet in eh, zoper eh, sajenje določenih gensko spremenjenih rastlin. Torej, naše nasprodovanje je jasno, o resoluciji bomo glasovali danes po pol dan, po 15.30. Mi govorimo o tem, da odločamo o gensko spremenjenih rastlinah. Ne glede na to, ali gre za sajenje ali za uvoz, tu je treba preveriti, ali lahko pričakujemo negativne učinke za okolje človeka in živali. E, tu imamo pozitivno stališče EFSE. E, to je bilo že narejeno v letu 2006, tako pri prvi odobriti tudi 2017. E, tedaj so predložili prošnjo za podaljšanje oziroma Eh, obnovitev. Vendar v državah članicah eh, smo slišali sedaj celo vrsto kritičnih postopkov, to eh, smo slišali med postopkom posvetovanja 2006-2017 so namreč bile take konsultacije. Predhodno niso testirali korenin potem Eh, to, kar so preverjali pri ovcah, ni eh, reprezentativno, ker je trajalo samo tri tedne. Eh, tudi ni dovolj dokazal, da človeška izpostavljenost tej beljakovini, da je zanemrljiva. Slišali smo tudi, da ni bilo nobenih eksperimentov. Študije so očitno Eh, delale z izoliranimi beljakovinami, proteini eh, in eh, te niso mogle dokazati neškodljivosti. Nimam podatko o fosforju in magneziju. OECD pa je priporočil, da se to preveri gensko spremenjena sladkorna pesa H7.1 je odporna na glifosat, Eh, tu so pač nanesli več eh, odmerkov sestava in eh, agronomske lasnosti rastline se spremenijo. V resoluciji tudi pravimo, da glifosat v koreninah vodi do tega, da odmerkov se nabirajo preostanki snovi in to je treba pač preveriti. Preveriti in preučiti je treba tudi, kateri herbicidi se pojavljajo v eh, teh preostankih. Eh, eh, EFSA pa ni upoštevala naprimer teh preostankih, preostalih vrednosti glifosata, glifosata in to neodvisno od eh, druge eh, razprave o glifosatu. Ne vem, kdaj se je postopek eh, končal, vendar v razpravi eh, so se osredotočili predvsem na karcinogene lasnosti, vendar mi vemo, da je treba vključiti tudi druge elemente, eh, naprimer eh, učinek glifosata ne na eh, eh, sorte, ki niso cilj eh, obdelave, potem vpliv Eh, na vodne sisteme, na druge ekosisteme. Vse to je treba eh, upoštevati eh, v skladu s četrtim členom uredbe o herbicidih. Obnovitev odobritve za H7.1 bi privedla neposredno do tega, da se v tretjih državah bolj sadi ta sladkorna pesa in tu je tudi naša odgovornost. Uh, mi smo eh, podpisnik eh, konvencije Združenih narodov o eh, raznovrstnosti vrst. Se pravi, mi smo odgovorni tudi za eh, okoljsko škodo v drugih državah. Ne more biti tako, da bi mi sami sebe ščitili, dopuščali pa eh, škode v tretjih državah. Se pravi, mi moramo biti tu zelo previdni, če dajemo na trg eh, proizvode, ki jih uporabljajo v drugih državah in če zaradi tega tam nastane škoda na okolju. Potem smo mi odgovorni za to. To velja tako za škodo na človeku, kot tudi na živalstvu. V korpusu u eh, Resolucije pravimo da je eh, komisija eh, presegla svoje pristojnosti, predložila je predlog, ki ni skladen za zakonodajo EU. Mi pozivamo komisijo naj umakne predlog in mi pozivamo komisijo naj neha s predlaganjem takih zahtevkov. In sicer vse do trenutka, da prelagodimo uh, zakonodajo. Juncker je 2014 eh, rekel, da želi demokratizirati postopek eh, za odobritve GSO-jev. Mi poznamo to razpravo. Komisija pravi, da je predložila zakon o. Uh, Eh, uvozu. Eh, eh, parlament je to zavrnil, tema je še odprta v svetu, vendar jaz ustrajam. Predlog komisije ne predstavlja demokratizacije postopka odločanja. In tu je bila tudi kršitev dogovorov o notranjem trgu. Mi pozivamo komisijo, da naj predlog, ki smo ga mi zavrnili, tudi umakne in naj pripravi res dober predlog, zato da bomo dobili eh, demokratično odločitev eh, v stalnem odboru za živila. že eh, nekaj let ni kvalificirane večine za, pa tudi ne proti, eh, se pravi, imamo stalno no opinion, nič mnenja in vsa stališča, eh, ki smo jih predložili, je odbor za okolje podprl in v plenumu smo vedno Eh, na našo stran pritegnili dve tretjini poslancev. To je sedaj za komisijo jasno, to mora upoštevati. Ne sme se opirati samo na formalne argumente. Statistični eh, rezultat, da ta odbor, da je ta odbor eh, sprejel več resolucij kot v času Prodi ali pa Barosa pove dovolj. Mislim, da je to dovolj za našo argumentacijo. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Kadenbach v imenu gospoda Balasa. Eh, presrčna hvala. Eh, kolega Gijoma Balasa želimo pravičiti, žal danes eh, ni mogel priti. V njegovem imenu želim predstaviti stališče SND-ja. Mi podpiramo vse to, kar je povedal kolega Bart uh, Stas. Tudi uh, nam se zdi to nespoštovanje parlamenta, če nam stalno uh, predlagajo zahtevke po odobritvi, ker je to v nasprotju uh, s tem, kar je dogovorjeno. Dokler ni nove zakonodaje na tem področju, ne bi smeli imeti več postopkov za odobritev. V, uh, Eh, preteklosti smo kot odbor jasno zastopali svoje mnenje in smo imeli vedno veliko večino proti takim eh, odobritvam in eh, večine smo dosegli tudi v plenumu in upam, da se to tudi upošteva in da bodo tudi spoštovali obljube in zagotovili demokratične postopke, ki jih podpira večina. V tem trenutku to nikakor ne drži. Hvala lepa. I have no other... Hvala lepa, to sta bila so poročevalca, sedaj pa poslanci in poslanke, gospod Fjellner po prvi. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. No, tu smo spet. Eh, ta ugovor 2452 eh, ali nekaj takega bo izguba časa, ker se ne bo nič ne spremeni, vendar mi gremo lahko skozi ta postopek. Eh, pri tem nasprotovanju gre za sladkorno peso, EFSA, znanstveni organ, ki ga cenimo, je zeleno luč dala 2006 in novembra 2007 Mi smo rekli ne, e, vendar e, EFSA je rekla, da je ta proizvod e, varen, tako kot konvencionalna sladkorna pesa. Komisija ni prekoračila svojega mandata. Vem, da je to Stas, gospod Stas trdil, vendar jaz nisem našel niti enega primera, kjer bi on uh, utemeljil to trditev v samem nasprotovanju. E, torej, komisija je delala po črki zakona, ki smo jo mi sprejeli tu v parlamentu skupaj z državami članicami. In če se pravilno spominjam, je ta uh, uredba sprejeta v. Uh, svetu, ko je bilo največ ministrov iz vrst zelenih. Se pravi, uh, Eh, komisija je naredila točno to, kar omogoča zakonodaja. Eh, vendar vse eno je pravzaprav, kaj pravi ta EFSA in eh, svet, ker mi imamo večino v tem odboru, ki pač ne želi GSO na trgu. In zaradi tega imamo celo vrsto dolg seznam torej ne upravičenih trditev o tem proizvodu odpornost na glifosit. Češ, da to pomeni, da moramo uporabiti več glifosata. Eh, ne, to ne drži. To je rastlina, ki je odporna na glifosat. Morda bo glifosat v eh, eh, rastlini. Mi smo imeli razpravo o glifosatu, vendar iz tega ne smemo narediti razprave o glifosatu. Najtežje pa je sprejeti naslednje tu bom morda nekoliko provokativen in rad sem provokativen občasem. Tu gre za imperialističen argument, eh, da pravimo, neodgovorno je, da kupujemo te proizvode eh, iz tretjih držav, ker imamo odgovornost od teh tretjih držav. Ja, imamo odgovornost do eh, njih, vendar mi ne moremo zakonsko opredeljevati, kako naj bi te proizvode proizvajali pri njih. Torej, če jih noče proizvajati, jih ne bodo. Če pa hočejo, jih bodo. E, torej, mi pač ne moremo uporabljati teh imperialističnih argumentov. Mislim, da moramo storiti ravno nasprotno e, od tega, kar je zapisano v nasprotovanju. Torej, EFSA torej mora opraviti delo, ki eh, ga mora storiti in komisija mora opraviti svoje delo in mi moramo sprejeti ta predlog. Svet pa mora tudi eh, opraviti svojo nalogo. Eh, Sklice na svet v tem nasprotovanju je drugačen od drugih sklicov na svet. Ponavadi rečemo, da imamo linijo, da svet ni dal nobenega mnenja, vendar normalno eh, se zapiše rezultat pri glasovanju. Zakaj pa tu ni rezultata pri glasovanju? Morda zaradi tega, ker je tokrat nič cela 41 odstotkov eh, zmanjkalo eh, za kvalificirano večino. Tokrat torej to ni uh, bilo koristno navajati ta odstotek in zaradi tega niso navajali. Mi imamo politiko, ki eh, temeli na znanosti, če tega nimamo, imamo samovoljno politiko. E, eh, Moda nam ni všeč GSO, vendar mi ne smemo zanemarjati znanosti. In e, mi moramo temeliti. E, Eh, na znanstvenih institucijah, ki smo jih mi vzpostavili. Jaz se lahko obrnem naprimer na svoje eh, znanstvenike, ki imajo drugačno mnenje. In zaradi tega je tudi smiselno, eh, da parlament ponovno zavrne to nasprotovanje. Gospa Melijo. Hvala lepa, gospa predsednica govornik pred menoj me je spodbudil, naj se še enkrat vključim v to razpravo. Čeprav sta Karin Kadenbach in Bart Stas navedla vse argumente, eh, ki jim bodo sledili SND in zeleni. Dve točki pa bi rada eh, nekoliko osvetlila. Če imamo odpornost na glifosat, prej ste eh, navajali, kaj dela EFSA, da dela znanstveno. Eh, o tem sploh ne bi govorila. Rada bi vam povedala nekaj drugega. Glifosat se uporablja pred sajenjem sladkorne pesem. Se pravi, polje se pripravi in potem se da sladkorna pesa v tla in kadar imamo sladkorno peso odporno na glifosat, ste lahko prepričani, da se bo še naprej uporabljal glifosat. Ta argument, ki smo ga slišali v Nemčiji v razpravi o glifosatu, da se predhodno eh, pripravijo tla, se pa pozneje ne uporablja glifosat. Eh, ni eh, dober. Če imamo sladkorno peso, odporno na glifosat je jasno, stotstotno, da se bo glifosat še naprej uporabljal in mi poznamo rezultate EFSE. Glifosat eh, vpliva na biotsko raznovrstnost. Eh, tega tudi vi ne boste mogli. Eh, eh, Zanikati tudi to je znanstveno podprto in ti učinki nas skrbijo. To govorimo vedno pri SKP-ju in reformi v razpravi tu v Enviju. In mi se moramo soočati tudi s takimi vprašanji, eh, kakšen je učinek totalnih pesticidov in kaj pomenijo eh, pri eh, celotnem vplivu. Potem pa še nekaj o državah članicah. Eh, o testnem izidu ali ne. Spet so se eh, izmikale eh, odločitve, spet se grejo ping-pong. Naj torej odloča komisija. Eh, torej tu pričakujemo jasnost in države članice bodo eh, morale pokazati svoje karte in eh, naj eh, glasujejo. Eh, že v prestojnem uh, eh, odboru in ne šele v pretožbenem odboru. Uh in naj jasno podkrepijo svoje odločitve. Hvala lepa. Še kdo? Gospod Pirkar. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, povsem na kratko. Od eh, samega začetka, eh, ko sem postal član Eh, tega odbora sem bil priča dvem dilemam. In sicer eh, prvo so GSO-ji, ki so v eh, naši prehrani. To je nekaj, kar je bilo stalno problematično in mislim, da nismo razklani glede tega vprašanja. Večina med nami je proti GSO-jem z nekaj odstopanji morda. Druga problematična stvar pa je,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 Eh, kooperacijo, ki se ukvarja z biotehnologijo, ki proizvaja eh, ta močni eh, pesticid, ki dobro deluje pri številnih rastlinah in potem pa imamo še vprašanje GSO spremenjenih zrn soje in drugih rastlin učinkovitost tega proizvoda je tu bistveno manjša. Mi vemo, da je glifosat problem zaradi tega, ker povzroča rak, ker je rakotvoren. Med drugim, eh, eh, potem pa se kopiči tudi v tleh, eh, to je problematično vprašanje. Mi nimamo dovolj znanstvenih dokazov za to, da ostaja v koreninah rastlin. kakorkoli se bomo odločili v tem oziru, eh, vse to vpliva na eh, raznolikost eh, v naših sistemih. Na srečo pa imamo sedaj poseben odbor, ki bo obravnaval odobritve za določene pesticide, Evropska komisija je ustanovila tak odbor, vendar 8 mesecev bomo morali še počakati, da slišimo njihovo mnenje, se pravi, da dobimo njihovo dokončno poročilo. EKR eh, e v tem trenutku namerava glasovati za ta predlog, za sprejem tega nasprotovanja. Preveč eh, vprašajev je, eh, ko gre za okoljska vprašanja. In uh, vprašanja povezana z javnim uh, zdravjem so silno pomembna. Hvala lepa, eh, gospa predsednica. Pravzaprav ničesar nisem hotela povedati, zdaj pa bom vendar nekaj povedala. Že leta in leta govorimo o tej temi EFSA se strinja, uh, komisija se strinja, pravi gospa Šrajer Tjerek. Uh, eh, in uh, mi moramo proizvajati živila. Lepo je, uh, če posod vidimo ovire, vendar ljudje potrebujejo živila uh, in uh, kmet, uh, podjetnik uh, išče čim boljše prakse eh, sajenja. Eh, tu potrebujemo jasnost. Mi se moramo zanašati na EFSO. To je znanstveni institut. Moje vprašanje je torej, kako je. Eh, ne samo s podjetniki, kako je stvarmi, ki jih sadimo, kako je. Eh, z drugimi eh, proizvodi, ki jih eh, sadimo. Saj to zadeva celotno proizvodnjo živil. Mi moramo pogledati, kako bo v prihodnje. To je to, kar zanima ljudi. Uh, uh, Potem pa še komisija, gospa Bruši. Thank you very much, Madam Chair. Thank you very much, honorable members. For... Eh, hvala lepa za vaše komentarje. Eh, še enkrat smo ob vsem spoštovanju poslušali vse eh, komentarje, čeprav smo v fazi pregleda vseh postopkovnih korakov. Želim tudi govoriti o vsebini. E, torej, tu gre za obnovitev odobritve e, GSO e, sladkorne pese. Ta nima nobenih aktivnih GSO-jev, živih GSO-jev. Tu gre za Eh, za nekaj, kar je odobreno in kmet in potrošnik eh, ima eh, pravico, da kupuje proizvode, ki so označene za GSO ali pa, da jih ne kupuje. Določeni sektori bodo uvažali te proizvode, ker jih verjetno potrebujejo. Torej, gospodarski sektor, Eh, se seveda lahko odloči proti takim proizvodom, vendar nekateri jih eh, slejko prej uporabljajo, ker se jim zdijo očitno primerni. Uloga eh, javnih organov je, da zagotovijo, da če se uvažajo taki proizvodi, da so varni in zaradi tega imamo ta sistem urejanja, kar pa zadeva glifosat. Kot smo že povedali ob prejšnjih priložnostih, imamo maksimalne vrednosti eh, v eh, eh, proizvodih, te je treba spoštovati ne glede na to, ali so proizvodi proizvedeni v EU ali drugod. Mi imamo torej maksimalne vrednosti glifosata v rastlini in tudi za GSO spremenjene rastline to velja. Torej, vse mora biti označeno na rastlinah in tu moramo imeti spoštovane mejne vrednosti. Toliko o vsebini. Zaradi tega tudi ne vem, zakaj govorimo o varnosti eh, prehrane in krme. Mi zagotavljamo eh, varnost in potrošnik ima izbiro, eh, da kupuje te proizvode ali ne, zaradi tega, ker so proizvodi primerno označeni. Glede postopkovnih korakov, jaz lahko samo ponovim, da smo Eh, pravzaprav spoštovali vse korake. EFSA je opravila eh, oceno tveganja, ni ugotovila nobenih vrzeli, poleg tega smo imeli tudi javno posvetovanje. EFSA eh, je komentirala vse, kar si je slišala v javni, javni konsultaciji, vse to je tudi na voljo. Posvetovali smo se z javnostjo in z državami članicami. Nekateri med vami so že povedali, mi smo odboru pač predlagali eh, odboru, eh, vendar eh, ni bilo jasnega mnenja. In komisija mora spoštovati pravila komitologije in mora potem dati predlog v odbor za pritožbe in ta se bo sestal danes glede biotske raznovrstnosti. Eh, mi moramo sprejeti dejstvo, da so tretje države suverene, nekatere so eh, tudi članice konvencije eh, o biotske raznovrstnosti. S predlogom o GSO-jih ne moremo tretjem državam reči, da ne spoštujejo narave. oni so eh, dolžni spoštovati dožnosti iz konvencije in drugih sporazumov. In z odobritvijo eh, proizvoda ne moramo eh, poučevati tretje države in jim soliti pamet, da delajo nekaj drugega. Slišala sem tudi, da karate demokratični deficit nekatere države članice eh, so glasovale proti ali pa so se vzdržale, čeprav eh, eh, kmetje v teh državah uvažajo te proizvode. To je demokratični deficit. Eh, države članice, ki glasujejo za ali se vzdržijo, eh, imajo očitno problem tudi na nacionalni ravni eh, in možnost, ki jo dajemo državam članicam v tem predlogu, da ne uvažajo teh proizvodov, odraža tudi razpravo, Eh, na nacionalni ravni. S tem se odzivamo tudi na eh, to kritiko o demokratičnem deficitu. Eh, svet tega predloga ni zavrnil, je še vedno na mizi sveta, žal pa je parlament zavrnil ta predlog. Glede tega, da ne bi uh, odobravali uh, eh, GSO-jev do spremembe postopka uh, komitologije. Težko je to spoštovati, kar ti to bi pomenilo. Če komisija predlaga spremembo sedanje zakonodaje, potem sedanja zakonodaja ne velja več in to bi komisiji dalo določena pooblastila, ki pa so pravzaprav v rokah parlamenta in sveta. Torej, Eh, dokler parlament ne eh, sprejme nove zakonodaje, mi nadaljujemo staro, obstoječo zakonodajo. Mi ne moremo umakniti eh, tega osnutka na podlagi mnenja EFSE in na podlagi postopkovnih pravic. Še enkrat ponavljam ob koncu, da mi nismo prekoračili naših Eh, pristojnosti pri izvajanju zakonodaje. Seveda pa smo veseli, da pridemo sem in da poslušamo vaše komentarje, vendar vi boste razumeli, eh, da smo spoštovali zakonodajo, mi smo skladni eh, s postopkovnimi koraki in vsebino zakonodaje. In upam, da sem uh, s temi odgovori uh, tudi pomirila vaše skrbi. Hvala lepa. Hvala lepa za eh, to razpravo, o katerem nameravamo glasovati danes popovdne. Naslednja točka na dnevnem redu je prav tako nasprotovanje v skladu s členom 106 poslovnika odobritev menjih vrednosti ostankov za vrsto snovi ki so vse navedene v naslovu. Ne bom tega prebirala. In uh, ki so v ali na nekaterih proizvodih. Um, imamo tudi predlog resolucije v zvezi s tem in uh, kot soporočevalko imamo gospod Silvigo Dan ki eh, ji predamo besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoča, kolegice in kolegi. Najprej ne se zahvalim eh, pravni službi, eh, ki nam je omogočila, da smo nakrito obravnavali to temo. Torej, gre za povišanje mejnih vrednosti pri 17 proizvodih in eh, temu nasprotujemo. Komisija predlaga tudi, da naj bi eh, bila eh, vsebnost podvojena za 200 pri trtnih listih in da bi šestkrat to povečali pri artičokih. Uh, oktobra 2015 smo uh, vsekakor nasprotovali že uh, eh, te ataki odobritvi pri sulfok za floru, glede na to, da gre za nov razred neonikotinoidov, ki, imajo, ki na enak način učinkujo kot tisti iz prve generacije. Se pravi, da napadajo uh, eh, živčni uh, sistem, predvsem tudi čebel. Ampak takrat uh, mi niso prisluhnili, moje nasprotovanje je bilo zavrnjeno z 31 glasovi proti 18 za in šestimi vzdržanimi. Iz eh, političnih razlogov se je to dogodilo, kajti šlo je za to, da bi ohranili neke vrste eh, eh, pač ločevanje in odstopanje od vsakršnega stališča, ki bi ga zauzel Front National, ki mu pripada. Potem pa je prišlo do sodnih postopkov in političnih postopkov. Eh, novembra lani v Franciji upravni eh, odbor v Nici je razsodil na prošnjo eh, Združenja za prihodnost, da pač je prišlo do prepovedi dveh insekticidov, pri katerih je učinkovina suksov za flor in sicer zato, ker sodišče meni, da prihaja do takošnje nevarnosti za javno zdravje in za čebele. Pred štirimi dnevi eh, francoski parlament je izglasoval amandma, s katerim se zahteva, da bi razširili to prepoved za neonikotinoide tudi na kemijske snovi, ki pa čeprav niso razvrščeni kot neonikotinoini, enako učinkujejo. Eh, in to je primer ravno sulfoxaflora. Eh, In eh, torej prišlo je do večje ozaveščenosti strani javnosti in civilne družbe in politikov za to, da bi obsodili nevarnost teh snovi za čebele. Naš odbor torej ne sme iti v nasprotno smer in torej v imenu eh, načela previdnosti ne smemo sprejeti, da povišamo vsebnost eh, teh snovi na trtnih listih in artičokih, glede na to, da Evropski parlament se zaveda tudi pomembnosti oproševalcev v Evropi in torej smo se vedno zauzemali za zaščito čebel. Moramo zaupati znanosti za to, da najdemo alternativne metode za uporabo teh pesticidov, ki ne bodo eh, bolj spremljive. Uh, In torej v tem trenutku pravzaprav celotna populacija opraševalcev se krči, čebele so potrebne na naše ekosisteme in njihovo izginjanje lahko zelo, ima lahko zelo hude posledice za celotno človeštvo, zato za čebele, za naše zdravje vas prosim, da podprete naše nasprotovanje. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa bomo prišli na naslednji govornika. Gospod Filner, izvolite. Hvala lepa. Sicer uh, nisem gospod Filner, ampak eh, bom govoril v imenu Judy Gerling. Ne vem, če mi bo uspelo. Um, Gospa Gerling in tudi jaz sam, torej v imenu ELS, predlagamo naj ne podpremo tega predloga resolucije in bom poskusil uh, obrazložiti njene argumente za to. Uh, kvalificirana večina eh, stalnega odbora za zdravje živalj in rastlin je že posredovalo eh, mnenje našemu odboru v zvezi z največjo osebnostjo teh eh, ostankov, Eh, ob upoštevanju zdravja potrošnikov. Poleg tega ta eh, predlog resolucije eh, je zavajajoči v zvezi predvsem z uporabo kemijskih snovi subfosaflora. Poročevalka sicer pravilno zatarjuje, da je ta snov spada v skupino neonikotinoinov, ampak sulfoksimidi niso pravzaprav prava, pravi podrazred neonikotinoidov, ker se razlikujejo v kemijski strukturi in ker predstavljajo drugačen kemijski razred. Torej, uh, ampak uh, tukaj se zatrjuje, da EFSA ni uh, razvrstila uh, te snovi kot neonikotinoide, ampak potem pa se zatrjuje uh, strani poročevalke, da neonikotinoidi so nevarni, škodljivi za čebele. Kljub temu, da poročevalka Eh, zaterjuje, da EFSA eh, sufoksaflora ni eh, razvrstila v skupino neonikotinoidov. Torej prihaja do a, neke dvoumnosti. E, torej, a, lahko razpravljamo torej še o teh vidikih, ampak predlog komisija zadeva a, določene proizvode, pri katerih največja stopnja osebnosti se a, določa a, ob upoštevanju posledic za a, človeka in torej vključuje a, samo a, čebelje izdelke za a, človeško porabo. In torej v tem primeru a, ostanki ne bodo vplivali na zdravje a, čebel, kajti mi urejamo a, največjo osebnost ostanko za človeške izdelke. Eh, vse ostalo pa se ureja v posebni uredbi 11.07 skozi 2009 v zvezi z eh, dajanjem na trg eh, različnih rastlinskih in živalskih proizvodov. Poleg tega sulfoxaflor je tudi nov proizvod in torej ni absolutno nujno, da a, ta panoga Uh, upošteva tako zelo stroga pravila, ker ta, kajti ta panoga res nujno potrebuje inovativne proizvode. Um, poročevalka tudi obravnava neonikotide kot homogeno skupino, ki uh, ali naj bodo kolektivno odobreni ali pa prepovedani in ona daje prednost sedanjemu sistemu, kjer uh, te eh, snovi se obravnavajo posamično. Uh, kar pa eh, po našem mnenju ni eh, pozitivno. Ampak osebno bi pa rekel, da vse to se drži nekega vzorca, pri katerem eh, se zaterjuje, da dva stalna odbora sta sicer že proučila celo, celotno zadevo, ali, ali potem to pomeni, da njihovo delo je nerelevantno za nas, uh, to ni pravi sistem, kako pristopati k takim resnim uh, zdravstvenim problemom. Potem bi bilo bolje, da se rešimo teh stalnih odborov, ki proučujejo znanstveno te vidike in enostavno glasujemo tako nasplošno, generično, brez njihovega nasveta, ker videti je, da teh nasvetov ne upoštevamo ali večina članov tega noče upoštevati. Hvala. No, Lepa gospod Filerna, gospod Poč. Hvala lepa, gospod predsednica. Torej najprej v zvezi z eh, potorjevanjem te snovi naj povem, da. Eh, torej, eh, sulfoksaflor je začel, mm, torej, odobritev je začela veljati pred šestimi leti, ampak dobro je tudi se spomniti na to, da EFSA je sklenila, da razpoložljivi podatki so bili nezadovoljivi eh, in nezadostni, da bi ugotovili, katere so lahko posledice za čebele. Prišlo je potem do robustne ocene vseh vidikov, ki so povezane z zdravjem pričakujem. Eh, to je prej primaklovalo in eh, torej, eh, kljub načelu previdnosti je prišlo torej, do odobritve sufoksta flora. In uh, komisija pa ni razpolaga za dostnimi podatki, ampak je odobrila vseeno to sestavino. In torej, kljub temu, da deloma so bili ostali insekticidi prepovedani, ta snov je bila sicer dovoljena Pred nedavnim eh, je bilo ponovno potrjeno, da ta snov je lahko nevarna za eh, čebele in tudi za človekovo zdravje. Torej, odobritev sulfoksafora je eh, dvomljiva. In ne vemo, kateri so lahko posledice dolgotrajnega, dolgotrajne izpostavitve tej snovi. Uh, Eh, verjetno to ne bo pomenilo tveganja za človekovo zdravje, ampak ni povsem jasno in torej eh, eh, nasprotovanje povečanju osebnosti ostankov postavlja na glavo odobritev iz leta 2015. Zato priporočamo, da glasujemo proti nasprotovanju in proti predlogu resolucije. Ampak kljub vsemu temu bi imel vprašanje za komisije. V skladu z Eh, poročilom eh, francoskega ministrstva za kmetijstvo odobritev sulfoksafura ni bila omejena samo na določene eh, uporabe, ampak potrebni bi bili še dodatni podatki potrebovali torej bi dodatne podatke v zvezi z nevarnostjo, če gre za izpostavitev čebel, predvsem, ko gre za opraševalce, potem tveganje tudi za recimo prisotnost teh snovi v cvetnem prahu in v nektarju. In torej informacije bi bilo potrebno posredovati komisiji, državam članicam in to do 18. augusta 2017. Zato sprašujem komisijo, če nam lahko obrazloži oziroma če lahko ta odbor seznani z eh, temi eh, potrjevalnimi informacijami, ki naj bi jih že prejela svoj čas. Hvala lepa, gospod Poč, gospod Libazi. Merci, madame la présidente. Hvala lepa, predsednica. Torej, ta učinkovina sulfoksaflor je učinkovina, pa čeprav ni razvrščena kot neonikotinoid in tako kot je povedal kolega, deluje na popolnoma enak način v Franciji, tako kot je bilo povedano aprila smo sprejeli amadma, katera, iz katerega izhaja, da jo je treba pojmovati kot neonikotikoid, kajti učinkuje na posebno enak način, torej vpliva na živčne receptorje, če, e, torej žuželjka in torej je insekticid. Torej, Ampak poleg vsega tega potem so nekateri rekli, ja, bomo določili določeno mejitve, ko gre za ostanke te snovi. Poglejmo si besedilo sodišča, kajti to je bilo a, razsojeno v Nici, kjer je zapisano, da nimajo nikakršnih jamstov a, glede uporabe. Zapisano je, da. Eh, torej odobritev za dajanje na trg tega proizvoda za eh, podjetje, da on ne zagotavlja niti, eh, kar zadeva poklicno uporabo in ne tudi ustreznih informacij v zvezi uporabo s tom proizvodom, niti ni zagotovljeno, da to ne predpostavlja nevarnosti za čebele, katere populacije je že zelo omejene in tudi ne za javno zdravje. Torej, sodiš sodišče eh, v skladu z načelom previdnosti, ki je vsebovano v evropskih pogodbah in v eh, francoski zakonodaji, da je treba preklicati odobritev. In eh, torej ta eh, proizvod je trenutno prepovedan v Franciji, ker ne zagotavlja nikakršnih zagotovil in javstev, kar zadeva posledica za čebele. Potrebno je torej eh, odpraviti neonikotinoide, ker to vpliva na zdravje čebel in to spada med te snovi in torej vseeno to dovoljujemo. Pa še ena informacija, torej to je proizvod, ki je predvsem prepovedan v ZDA. In torej mi pravimo, da je Evropa a, bolj previdna, da bolje ščiti in ZDA so to prepovedali, mi pa bomo to odobrili in bomo sprijeli te plafone, te zgornje meje in te snovi. Torej sploh ne razumem, zakaj sploh obstaja ta odbor. Mislim, da moramo biti dosledni, a, moramo pač na enak način postopati v zvezi z vsemi zuželjkami. A, vemo torej, da a, pač a, je treba. A, a, se ravnati na tak način, da ne bodo čebele prihajale v stik s temi snovmi. Moramo torej biti dosledni, sem že pol to poudarila in zato bi se mi držali stališča, ki ga je predlagala kolegica, ki je dejansko oblikovala to resolucijo. Hvala. Hvala lepa. Ali morda se še kdo želi oglasiti v zvezi s to temo? Ne, hvala. Potem predamo besedo komisiji. Izvolite. Hvala lepa, predsednica, in eh, zahvaljujemo se vam, eh, zahvaljujemo se poročevalki in eh, članom, ki so spregovorili na to temo. Dejansko številni vidiki so bili že omenjeni strani gospoda Fjellnerja, zato bom morda ponovijo določena stališča. Predlog, ki je pred vami in eh, eh, v zvezi s katerim eh, je prišlo do tega nasprotovanja, zadeva povečanje najvišjega pragu v hrani in to sploh ni povezano z odobitvijo učinkovine v skladu z uh, uredbo iz leta 2009 in eh, torej eh, namen poročevalke, da a, eh, zaprosi komisijo, da spremeni odobritev te snovi, a, to ne bo a, uspešno, ker a, pač. A, ni dosledno. Kot je povedal gospod Fellner, sulfoxlafor ni neonikotinoid in torej ne sme biti razvrščen a, tako kot ostali neonikotinoidi, ni v istem razredu učinki, e, ki ga ima za čebele, je že bil predmet proučevanja in to bo še dodatno proučeno, kot je poudaril gospod Poč. In eh, naj odgovorim na njegovo vprašanje, potrjevalni podatki, ki so bili zahtevani v eh, od, odločitvi o odobitvi so bili posredovani avgusta 2017. Eh, in eh, torej eh, Irska in Česka, Češka so to potem to tudi prejeli, EFSA sedaj to pregleduje, pregleduje oceno in pričakujemo, da bomo prejeli sklepe EFSA v bližnji prihodnosti, poleg tega pa, če bo potrebno, če bo potrebno še enkrat pregledati odobitev, potem komisija ne bo omahovala in sprožila zgodnejši pregled odobitve Eh, in sicer eh, o neonikotinoidih smo se pogovarjali pred dvema tednoma tudi v tem odboru in bomo oblikovali predlog za to, da se še dodatno omeji njihovo uporabo in to bo izglasovano eh, v petek. Torej, potrebno bo torej, proučiti to snov ob upoštevanju podatkov, ki so na razpolago za njo. Uh, ampak eh, vsi, vse snovi, pa čeprav so v istem razredu, vse eh, snovi niso povsem identične, obstajajo razlike med neonikotinoidi od snovi do snovi v tem razredu. In predlog, ki je sedaj pred nami, zadeva eh, ščitanje človeškega zdravja. EFSA je potrdila, da predlagani, predlagane meje za ostanke so skladne z zaščito človeškega zdravja in torej ni razloga za to, da bi temu nasprotovali. Eh, razsodba eh, francoskega sodišča, ki eh, je bila omenjena, torej je še samo začasna, gre samo za predhodni suspenz uporabe te snovi. In, um, kolikor vemo v zvezi z ZDA, uh, eh, sulfoxaflor ni prepovedan v ZDA, kajti prišlo je do ponovne odobritve te snovi oktobra 2016 po naših informacijah. In eh, vsekakor to ni uh, zelo relevantno, glede na to, da gre za določanje uh, ravni ostankov uh, uh, v uh, pač, uh, uh, živilskih proizvodih in torej z ozirom na zdravje, uh, človeško zdravje. Uh, potem v predlogu resolucije je tudi zapisano, da komisija ni uh, prejela nikakršnih menj v zvezi s točko 5 strani stalnega odbora. Uh, ampak moram reči, da to ni povsem pravilno, kajti predvsem v zvezi s tem predlogom. A, tako kot je povedal gospod Filarner, smo dosegli skoraj soglasje, imamo samo eno državo članico, ki se je vzdržala, ampak ne v povezavi s sulfoksaforjem in ko gre za odločitve v zvezi z odobritvami, ponavadi vedno dosežemo kvalificirano večino v stalnem odboru in parlament tudi ni zavrnil naših doslej naših odločitev. In torej te informacije niso povsem pravilne. V povzetku lahko rečemo, da je naš predlog popolnoma usklajen s pravili in s cili uh, eh, uredbe uh, Eme eh, in eh, torej tudi ni nikakršnih eh, razlogov v skladu z uredbo 2009, da bi pač prišlo do take prepovedi. In če potrjevalni podatki v zvezi s čebelami bodo pokazali, da je potrebno, potrebno ponovno pregledati odobritev za sufoksaflor, bomo seveda to takoj sprožili. Hvala. Hvala lepa, s tem smo izčrpali razpravo na to temo. Zahvaljujem se vsem vam, ki ste sodelovali pri razpravi. In o tem bomo glasovali danes popovdne. Prehajamo na naslednjo točko. E, to je izmenjava mnenj s komisijo o strateškem pristopu k osnaževanju voda s farmacevskimi snovmi. In eh, kot po navadi eh, bo ta razprava se pričela z eh, prispevkom komisije. Gospod Manfredi bo spregovorila v imenu komisije, na to pa bomo pričeli razpravo. Dobr dan vsem, vsem članom tu v. Eh, odboru, odkar sem bila imenovana za direktorice za kakovo življenja na našem eh, direktoratu. 1. Eh, februarja je to prvič, kar stopam pred vaš odbor in to mi je v veliko čast. Gre za zelo zanimiv, svežen, to je strateški pristop k onesnaževanju voda s farmacevskimi snovmi. Eh, torej to je stvar, ki jo spremljamo že kar nekaj let in to je obveznost eh, za nas eh, tudi v direktivi o prednostih snovi. Znanstvena skupnost že dolgo časa proučuje uh, Eh, škodljive učinke farmacevtskih snovi za okolje, tako kot si lahko predstavljate, to je svežen, ki nam je zelo pri srcu in ki ga jemljemo zelo resno in GD za okolje na tem dela zelo pozornost in v tesnem sodelovanju predvsem sa direktoratom za zdravje in številnimi drugimi službami. Pomembno sporočilo, ki ga želela posredovati danes do podne, je naslednje. Eh, torej, ja, poteka ta izmenjava mnen eh, v trenutku, ki je ključnega pomena pri notranjih pripravah eh, pri komisiji, kajti na ravni služb poteka kar nekaj nalog. Javna posvetovanja so bila zvedena tekom leta 2017 skupaj z ciljnimi posvetovanji številnimi deležniki. In eh, imamo celo vrsto študij na to temo, eh, poleg tega eh, sedaj oblikujemo notranje sklepe. Na notranji ravni moramo še določiti, kakšen bo format za ta strateški dokument in tudi časovnico bo treba še dodatno opredeliti zato sem v tem trenutku v nekoliko kočljivem položaju, ker nimam ogromno podrobnosti, ker te podrobnosti so še predmet notranjih razprav. Ampak nekaj je zelo jasno in sicer to, da ne želimo oblikovati nekega sporočila, ki bi posredovalo a, a, pač občutka, občutek, da a, prihaja do navskrižja med okoljskimi potrebami in človeškim zdravjem, ne nasprotno želimo združiti to dvoje in sicer cilje zagotavljanja visoke stopnje zaščite človeškega zdravja, hkrati pa želimo spodbuditi farmacevtsko industrijo, ki naj oblikuje, ki naj pri, začne izdelovati proizvode, ki bodo manj škodljivi za okolje. Kasneje se bomo pogovarjali tudi o direktivi o pitni vodi ko smo začeli pripravljati ta predlog, smo se spraševali, ali eh, smo dovolj dobro proučili celo vrsto eh, farmacijskih eh, meril pri minimalnih zahtevkih, ki jih morajo vse države spoštovati, zato da zagotovijo dovolj visoko stopnjo varnosti za pitno vodo. Eh, vključili smo eh, nekaj eh, meril, parametrov, kot naprimer endokrine motivce, zato da bi preverili, kako to vpliva na človeško zdravje in zahtevamo torej vsa komunalna podjetja, od vseh komunalnih podjetij, da pravčujejo tudi morebitne negativne učinke in bomo pripravili tudi posebno priporočilo za to direktivo za pitno vodo, ampak eh, v tem trenutku primankuje, primankuje znanstvenih dokazov o tem, da določeni farmacevski proizvodi bi lahko eh, povzročili, bi lahko bili problematični za zdravje. Proučujemo še tudi škodljive učinke za okolje letih in v zvezi s tem imamo že določene dokaze o problematičnosti. Imamo tudi dokaz o tem, da um, določen odstotek farmacevskih kemijskih snovi, ki so trenutno na trgu, eh, lahko povzročijo težave. Leta 2017, ko je komisija oblikovala svojo strategijo, o eh, planetu in zdravju, eh, zato da bi razmislili tudi o protimikrobni odpornosti, smo ugotovili, da del tega problema tiči v neustrezno varnih um, parametrih določenih farmacijskih proizvodov v nekaterih tretjih državah. Um, strateški uh, pristop predvideva torej tudi določene smernice za mednarodne dejavnosti, za da zagotovimo boljše sodelovanje med Evropsko unijo in ključnimi uh, partnerji, ki proizvajajo farmacijske proizvode, ki se potem uvajajo na naše trge in ki povzračajo te težave. Uh, Eh, tesno sodelujemo tudi z kolegi iz a, eh, agencije e za a, eh, zdravila, za EME, kaj ti proučujemo, v kolikšni meri moramo a, pospešiti ulogo eksante okoljskega pregledovanja a, postopkov odobitve, odobritve pri zdravilih, a, torej že pred odobritvijo. Zato uh, se oproščam, ampak ne razpolagam z večjimi podrobnostmi v zvezi s to temo. Bom poskusila uh, po svojih čim boljših močeh odgovoriti na vaše vprašanja. Komisar Vela je predan temu, da eh, napredujemo pri tem svežnju in eh, skupaj z komisarjem Andriju Skautsejem eh, se sta v stiku in sodelujeta in zato vas bomo redno seznanjali za premiki na tem področju. Hvala.

Torej, eh, tema ostankov eh, v eh, vodi je zelo pri srcu tudi vsem relevantnim ministerstvom. Minist, naša ministrstva se takoj odzivajo, čim pride do sporočila komisije. Pred poletjem bo potrebno sprejeti strategijo v zvezi z pristopom do celotne borige. Kako namerava konkretno postopati? Mm, komisija mm, v zvezi tudi z določenimi pobudami, prostovoljnimi pobudami na nacionalni ravni. Pristop mora biti mednaroden in mora zadevati celotno verigo farmacijskih proizvodov. Ugotavljamo, da večkrat prihaja tudi do vprašanja protimikrobne odpornosti in to lahko potem povzroča nesnaženje tudi potalnice. E, zaprosila bi komisijo, da nam pove, katere snovi predstavljajo uh, najhujše probleme za pitno vodo, kajti še nismo prejeli odgovora na to vprašanje. To je zelo pomembno, predvsem na nizozemskem, ker uh, vedno večje količine pitne vode so uh, prizadete. Razpol moramo razpolagati z ustreznimi uh, podatki, zato da bomo spoštovali 17. člene okvirne direktive za pitno vodo. Gre tudi za vprašanje kakovosti voda, ta voda eh, se ne sme degradirati, gre za izredno pomembno področje in zato res eh, si moramo zavihati rokave. Hvala. Najlepša hvala, gospod Eikaut. Hvala tudi komisiji. Veseli me, ko pravite, da je to za vas pomemben dosej. Moram sicer povedati, da se do zdaj Evropska komisija ni toliko trudila, da bi dokazala, kako pomemben doseg je to za njo. Res je, da je komisija zavezana k temu, da ima določene obveznosti do tega, ampak ni uspelo omeniti časovnice. Strateški pristop naj bi dobili leta 2015 in zakonodajni predlogi na osnovi tega so bili predlagani ali naj bi bili predlagani leta 2017. In to je bilo navedeno Evropski komisiji v sami zakonodaji. In zdaj, leta 2018, še vedno izvajamo ocene, kljub temu, da smo dobili že zelo podrobne ocene učinkov leta 2014. Te študije so bile izpeljane za komisijo. In prvo vprašanje, ki se poraja, je, zakaj tolikšna zamuda? Res imam težave s tem. Glede na to, da zdaj komisija pravi, kako pomemben je ta dosje, čez tri leta poznaje pa še vedno nimamo strategije. Vem, da ste nam obljubili, da boste to pripravili pred poletjem, ampak toliko obljub je bilo že prelomljenih, tako da mislim, da moramo priznati, da gre tukaj tudi za vprašanje kredibilnosti. Ne vem, kaj nam lahko še obljubite. V preteklosti ste govorili, da je to povezano tudi z božjo zakonodajo in kaj točno to pomeni, ponovadi to pomeni manj zaščite za državljane, kakorkoli že, zdaj pa gre za okoljske učinke farmacevskih snovi in to je to, kar je bistveno. Do zdaj se Evropa ni bila pripravljena soočiti z okoljskimi vidiki in posledicami farmacevskih snovi. In to pogosto zato, ker so farmacevske snovi ali naj bi bile koristne ljudem in zato nas okolje ne zanima. GDMV sodeluje z GD Sante za to, da bi dobili nekakšen predlog, ampak zdaj me zanima, kje naj bi te predlogi bili. Že na začetku tega leta smo videli določene predloge, v katerem se zdaj pogajate znotraj službe Evropske komisije. Zanima me, kakšno je trenutno stanje. Zanima me tudi, ali predlogi specifično obravnavajo okoljsko oceno zdravstveno tveganj zaradi uporabe farmacevskih snovi. Poleg tega me zanima, o kakšnih predlogih razmišlja Evropska komisija, da bi izboljšala transparentnost vzdolž celotne verige. To je bistvenega pomena. Sploh na primer pri javnem registru, ko se vnaša ekotoksikološke informacij, tako da lahko vidimo, katere informacije so sploh na voljo, kateri podatki so sploh dostopni. Komisija, res potrebujemo vaše predloge, pa še več podrobnih informacij glede tega, v katero smer ti predlogi gredo. Res je to bistvenega pomena, je pa tudi že skrajni čas, da za to poskrbite in nam predstavite več podrobnosti, kot smo jih slišali do zdaj. Najlepša hvala, zdaj pa gospa Guda. Hvala, gospa predsednica začetek te razprave o strateškem pristopu glede nasnaževanja voda z farmacevskimi snovmi je bistvenega pomena. Nimamo dovolj podatkov, prav tako se podatki razlikujejo, argumenti si nasprotujejo, številne inovativne rešitve že sicer imamo, ampak teh ni dovolj. Pred 16 leti, pred 16 leti, 16 leti 2002 je Tehniška univerza v Berlinu odkrila več kot 80 farmacevskih snovih v vzhodnih državah. Učinkovitost ukrepov je odvisna od snovi, ni nam uspelo odpraviti diazepana, naprimer, v azijskih vodah in to je seveda neka snov, ki se je porala pojavlja v nekaterih farmacevskih proizvodih. Ta situacija je zelo zaskrbljujoča, še toliko bolj zaradi tega, ker še ne moramo izmeriti neposrednih učinkov. Potem pa proti mikrobna zdravila, ko gre za snovi, ki se uporabljajo v kmetijstvu, to je nekaj, kar je zelo škodljivo za naš biotop. Mislim, da je to še nekaj, kar pravzaprav doda k tej mešanici ali po koktejlu endokrinnih motivcev nimamo dovolj podatkov glede učinkov v manjših dozah na čistost vode in zanima me, ali Evropska komisija ima določene informacije glede teh grožen, s katerimi se soočamo in katere instrumente uporablja za to, da bi poglobljeno spremenila evropski sistem upravljanja z odpadnimi vodami. Hvala. Madame Dali. Najlepša hvala. Gospod Dali thank you to the commission for being here and discuss this issue with us but i would like najlepša hvala evropska komisija najlepša hvala predstavnici da je tukaj in se pogovarja z nami ampak nekaj bi želeli povedati. Strateški pristop naj bi bil objavljen v septembra 2015. To je komisija obljubila in to pomeni, da je zamudila časovni rok za več kot dve leti in pol. In zdaj prosim Evropsko komisijo, da nam da konkretne odgovore, zakaj se je to zgodilo. To, da nam danes pravite dve leti in pol pozneje, da. Se o številnih stvarih še notranje pogovarjate, da vam je zelo žal, da ne morete biti bolj natančni, bolj zaresni po dveh letih in pol spoštovanjem moram povedati, da je to nespoštljivo, nasploh, ne samo do tega odbora, ampak do evropskih državljanov, katerim ste se zavezali. In obenem se zaradi tega poraja tudi vprašanje, zakaj smo v tej situaciji danes, dve leti in pol prepozno. Farmacevtski ostanki so se zmanjšali v vodi, tako v pitni vodi, kot tudi v odpadni vodi, v gnojilih in tako dalje. In vsi strokovnjaki, vključno strokovnjaki združe. Nimi narodi se strinjajo, da se soočamo z globalnimi farmacijskimi težavami in moramo zmanjšati izpuščanje medicinskih proizvodov v okolje. In to zadeva vse člene verige, proizvodnjo, uporabo in završke. Potrebujemo zaščitne ukrepe za okolje, sploh danes, ko govorimo o tem dve leti in pol potem, ko ste obljubili strateški pristop. In to moramo povezati tudi z naknadnimi akcijskimi načrti za protimikrobno odpornost glede na odporne bakterije, ki predstavljajo veliko čezmejno grožno za zdravje. Moram povedati, da je nesprejemljivo, da Evropska komisija zavlačuje s procesom, ki je zapisan v pravni red Evropske unije in prosimo, da Evropska komisija začne hitro izvajati ta proces, tako da se lahko soočimo s težavo farmacijskega nasnaževanja. Prosim, da nam Evropska komisija pojasni, kdaj bomo dobili strateški pristop, kaj vam preprečuje, da bi ta strateški pristop dejansko predložili in katere so te notranje teme, o katerih se še vedno pogovarjate. Poleg tega me zanima, kaj naj pričakujemo v tem predlogu in kakšen bo ta strateški pristop. Hvala. Hvala, gospod Volken. Hvala, gospa predsednica. Lahko se navežem na to, kar je povedala gospa Dali. Že dolgo čakamo na to. In tu v parlamentu sem imel prireditev ob zajtrku v zvezi s tem. In 50 zainteresiranih eh, deležnikov je bilo prisotnih in oni so pisali zelo zainteresirano, eh, kar se je govorilo, eh, ko so pač slišali, zakaj gre. To je bilo skoraj da kot narek, tega še nisem doživel. Ugotovili smo, da potrebujemo kos lesa, s katerim lahko delamo, s katerim lahko kaj izrezljamo in ta tema dejansko uh, skrbi državljane po Evropi. Zdi se mi dobro, da je informiranje pomemben del tega svežnja, eh, kajti tudi pri uporabljenih zdravilih moramo eh, biti pozorni na to, kako bo z uh, poznejšo Eh, obdelavo vode. Eh, obstajajo namreč eh, zdravila, ki jih lahko dobro izfiltriramo iz vode, poznejše, pozneje pri obdelavi vode. Obstajajo pa zdravila, ki se uporabljajo za isti namen, ki jih ne moramo izfiltrirati. In to pomeni, da je treba dejansko uporabljati proizvode, ki jih lahko s filtriranjem laže odstranimo. To mora biti tudi del tega svežnja, kajti zmanjšanje snovi v okolju je boljše kot to, da se zanašamo na filtriranje pozneje. E, v tem kontekstu želim zastaviti vprašanje, ki je e, e, povezano z načelom onesnaževalec plačuje. Pri vodi bomo morali uporabiti četrto stopnjo eh, čiščenja in to bo zelo drago. In nočem, da bi potrošniki v končni fazi morali nositi te stroške in zaradi tega je moje vprašanje, kako bo komisija zagotovila, da eh, se uporabi načelo onesnaževalec plača tudi pri tem zelo pomembnem vprašanju. In drugo vprašanje je bilo že eh, nekoliko omenjeno in sicer ali se načrtuje monitoring za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 pri delu Evropske komisije na področju farmacevtske politike. S to težavo se ukvarjamo že kar nekaj časa, kar nekaj časa je že prisotna ta problematika in vemo, da zaradi denarnega uspona farmacevtske industrije v zadnjih letih ta težava postaja vedno večja sploh naprimer pri protimikrobni odpornosti. V preteklosti se s tem sploh nismo soočali, še posebej, ko nismo uporabljali antibiotikov v tolikšnem obsegu, kot jih zdaj. Enako velja za endokrine motilce. Koncepcijo to ni z inega, tudi hormone ženske, ki jih moramo prenikati. No, prenikajo do srdeča gre za isto situacijo. Najprej pričakujem, da bo Evropska komisija skušala opredeliti vire vseh teh snovi, kar pomeni, da morajo ugotoviti, kako se farmacevtske snovi dejansko znajdejo v vodah. Ali je to krivda oziroma odgovornost proizvajalcev, sam bi predvideval, da skladno z dobro prakso skušajo zapreti krogotok svoje proizvodnje. Ampak jasno je, da do določenih onesnaževal v vodi pride ravno zaradi proizvodnje in te snovi se znajde tudi v vodi, ki jo uporabljamo mi. Drugič. Medicinski proizvodi, ki jih uporabljamo v gospodinstvih in bi jih želeli zavreči, kaj storiti s temi. Na to pa moramo razmišljati tudi o vprašanju antibiotikov in hormonskih snovi za živali. Tudi to je velika težava. Pa še to, kar ste povedali vi, gospa predsednica, na začetku glede triloga o veterinarskih zdravilih. Na tem področju smo v pad situaciji zaradi dveh vidikov. Točno zaradi tega, ker ne vemo, kako naj se lotimo farmacevskih odpadkov in kakšni so točno učinki na naše zdravje in okolje. Razumem, da se soočate z določenimi postopkovnimi težavami, ampak oblikovan je bil že delovni načrt, če pa pravite, da tega delovnega črta ni, ga je treba sprejeti čim prej. Žal mislim, da Evropska komisija v tem primeru ni opravila svoje naloge. To je zelo pomembno vprašanje, zelo pomembna tema. Jasno je, da pozdravljamo pod narekovaj streznitev Evropske komisije. Mislim, da je Evropska komisija pri tem vprašanju v zadnjih letih žal nekoliko zaspala. Moje vprašanje je torej, ali ste identificirali težave, kateri so viri onesnaževal zaradi farmacevskih snovi v naših vodah in kako bi bilo to mogoče razporediti, koliko smo vi zaradi kmetijstva, zaradi gospodinstva in tako dalje. Potem pa še ne na zadnje, ali veste, kako je stroški, koliko bi stalo, da bi odpravili završke, ostanke protimikrobnih zdravil v našem okolju, kolikor vem, to ne bo zaston. In predvidevam, da bo to vodilo v precejšnje stroške. Moramo se pripraviti na to. Najlepša hvala, gospod Donta. Najlepša hvala, to je seveda občutljivo vprašanje. V Franciji so študije pokazale, da 50 odstotkov završkov zaradi farmacevtskih izdelkov prihaja iz bolnic. Ali ima Evropska komisija statistike za celotno Evropsko unijo? Na ravni Evropske unije smo vsi že nekaj let spodbujali tudi upravljanje stroški proizvodnje, ali Evropska komisija ima ustrezne podatke, moramo si zamisliti prenovito te politike in strategije, na to pa še zdrave ljudi. V naslednjih tednih se boste pogovarjali tudi o direktivi o pitni vodi, tudi danes bomo o tem govorili. Ali imate določene podatke? Na osnovi katerih bi lahko ugotovili, da bi morali storiti več pri direktivi o pitni vodi, biti bolj ambiciozni in če da, na osnovi katerih parametrov. Tako kot so povedali govorniki pred menoj, je danes situacija takšna, da enostavno prepušča določeno število farmacevtskih snovi. In zanima me, v kolikšni meri generalni direktorat za okolje spodbuja ali pa raziskuje ustrezne ukrepe, kako Evropska komisija podpira raziskovalne programe na poti do iskanja rešitev, ki bodo dejansko učinkovite. Zato, da bi lahko preprečili širjenje teh molekul v vodah po obdelavi. Najlepša hvala. Ima še kdo kakšno pripombo, kakšno mnenje glede te točke? Če ne, gospa Manfredi, ponovno vračam vam besedo, lahko se odzovete na čim več vprašanj. Izvolite. Many thanks, Chair. As you can imagine, um... Hvala, gospa predsednica. Kot si lahko zamišljate, prav gotovo ni bil moj namen biti nespošljiv do tega odbora. Sploh času mojega prvega sedenja tukaj danes z vami. Nikakor se ne smete razlagati mojega preliminarnega stališča, tako da pravimo, da počivamo na laborikah, da se ne bo nič zgodilo. Ravno nasprotno, želela sem izraziti določeno mero spoštovanja do tega, da še vedno poteka notrni postopek na naši strani. Mi smo sicer opravili nalogo in eh, lahko še nekoliko bolj podrobno predstavim, o čem razmišljamo in kako smo si zamislili strategijo. Strategija bo temeljila na šestih glavnih stebrih, ki bodo zadevali različne komponente. Gre za pristop, ki bo usmeren v dogajanje znotraj celotnega življenjskega cikla farmacevtske proizvodnje, odobritev, porabe in završkom. To je seveda skladno tudi z akcijskim načrtom za krožno gospodarstvo in logiko v ozadju tega načrta. Naša zamisel je, da skušamo delovati na vseh različnih ravneh in v vseh različnih fazah. Poskrbeti moramo za to, da bomo na trge dajali manj škodljive farmacevske proizvode. To pa bo pomenilo, da je treba spremeniti tudi način razmišljanja, tako pri ljudeh, ki uporabljajo te farmacevtske snovi, tako pri zdravnikih, ki predpisujejo zdravila, v tesnem sodelovanju z industrijskimi akteri, ki proizvajajo te snovi. Nekateri ste zahtevali bolj natančne informacije glede natančnih virov teh farmacevtskih snovi. Seveda vaš čas poteka kontinuirano spremljanje te situacije. Ne vem, v kolikšni meri se odbor zaveda tega, da smo pred nedavnem pri pregledu seznama v okviru za vode. Vse države članice morale navesti seznam snovi, ki jih je treba po celotni Evropski uniji določeno obdobje spremljati. Na ta seznam so vele tudi številne protimikrobne snovi. Naprimer, amoksilium, ciprofloxazin, to sta dve preostali snovi, ki sta že del tega prioritetnega seznama. To delo torej že poteka na Evropski komisiji v sodelovanju s kolegi iz Evropske ekolske agencije z vodnimi predstavnimi organi in pa ministrstvi za zdravje. Mislim, da se s tem deloma lahko odzovete tudi na vaše ključno vprašanje. Zakaj komisija zamuja, zakaj nismo spoštovali časovnih rokov, koliko bi bilo to mogoče? kot je pravi direktiva, da naj bi imeli to strategijo od leta 2015 naprej. Odgovor je naslednji. Zato, ker še vedno zbiramo dodatne dokaze, zbrali pa smo do zdaj že dovolj podatkov, da lahko oblikujemo preliminarno strategijo. Ampak moram vas obvestiti o tem, da bo to celovita strategija, ki bo predlagala prve korake, vključno z dodatnimi preiskovalnimi ukrepi. Politika naj bi stala na šestih stebrih. Prvi stebr bo usmerjen v ugotavljanje načinov za krepitev naše ozaveščenosti. Tukaj bomo govorili tudi o nenujni uporabi snovi tako v nameni humane kot tudi veterinarske medicine. In lahko vas pomirim, da prav gotovo razmišljamo tudi o tem, kar se dogaja na področju potrošniških farmacevskih snovi, ko gre za zdravljanje živali, v tesnem sodelovanju z GD Sante. Prav tako pazljivo spremljamo tudi pogajanja na področju svežnja za veterinarsko medicino, potem pa drugi stebr. Ta bo zajemal sklop ukrepov glede uporabe bolj zelenih farmacevskih snovi, tudi strani potrošnikov, šlo bo tudi za bolj spošljivo proizvodnjo, potem pa tretji stebr, ki je zelo povezan z drugim, povečevanje obsega postopkov za oceno tvegana v okolju, preden se da farmacijske proizvode na trg. Potem pa četrti stebr, pregledovali bomo ukrepe usmerjene v soočanje z završki zaradi teh proizvodnih snovi, skušali bomo izboljšati splošno upravljanje. Peti stebr bo izpeljan iz vsega, kar moramo storiti, v tem sem sodelovanju z vsemi relevantnimi pristojnimi organi v državah članicah, pa tudi z vsemi deležniki, z namenom krepitve politike spremljanja okoljskih učinkov. Kaj smo si zamislili v tej strategiji? Identifikacijo določenega števila hotspotov, žarišč, med temi so tudi bolnice, kar so seveda kritična mesta. Na to pa še zadnji sklop, ki zadeva še vedno obstoječe vrzeli v znanju, temu je posvečeno tudi poglavje direktivi, to moramo dopolniti tudi z dodatnim raziskovanjem. Delo, ki poteka na področju vodne politike, vključuje tudi celovito oceno obdelave završkov urbanih voda. Začeli bomo tudi s postopkom posvetovanja in videli boste, da so številni ukrepi vezani na vprašanje, ali naj uvedemo različne parametre za boljšo upravljanje z odpadno vodo, tudi zaradi farmacijskih snovi. Seveda, poleg mikroplastike, to so dodatni izzivi. To delo bo napajalo tudi pregled uspešnosti okvirne direktive za upravljanje z vodami, potem bo to vezano tudi na prioritete. Gre za nekakšen celovit strateški pristop, znotraj katerega skušamo poskrbeti za sprejet uradni dokument Evropske komisije čim prej. Menimo namreč, da oblikovanje in izvajanje določenega sklopa ukrepov bo dobro umeščenih v širše delo Evropske komisije v naslednjih letih. Želimo namreč preveriti splošno kredibilnost in veljavnost obstoječih predpisov, skušamo ugotoviti, je treba storiti še več in kako. Sprašujem se, ali sem uspela odgovoriti na vsa vprašanja, ki so mi bila zastavljena, če ne pa vas prosim, gospa predsednica, da me na to opozorite. Najlepša hvala. Hvala za to razpravo. Vsem, ki ste k temu prispevali, nadaljujemo za naslednjo točko. Ne, gospod Eckhout. Glede javnega registra, mislim, da nismo dobili nobenega odgovora glede javnega registra informacij ekotoksikoloških študij. Kakšen bi bil odgovor na to vprašanje? Hvala, gospod Eckhout, da ste nas ponovno upozorili na to vprašanje. Gospa Manfredi, imate morda odgovor že zdaj? Izvolite. Da, če se smem odzvati. Se upravičujem, tukaj mi pomagajo strokovnjaki, ki delajo na tem področju. To bo prav gotovo del tega poglavja, pri katerem bomo izboljšali transparentnost informacij za potrošnike, ampak zaenkrat še ne moramo predstaviti ne vem koliko podrobnosti, ponovno se vam bomo javili, potem ko bo sprejeta strategija. Smo si zabeležili vaše zaprosilo. Hvala. Najlepša hvala. Kakršenkoli javni registr bo prav gotovo del besedila, ki govori trans o transparentnosti. Najlepša hvala, s tem smo zaključili s to razpravo in nadaljujemo z naslednjo izmenjavo mnen s komisijo. Ponovno bo v imenu Evropske komisije, govorila gospa Manfredi, gre pa za izvajanje okoljske in zdravstvene zakonodaje. Dobro poznate postopek. Dobili smo že pisno vprašanje, najprej bomo začeli s tistimi vprašanji, ki zadevajo obstoječe zakonodajne akte. vprašanja bomo torej predstavili v sklopih. Potem bo gospa Manfredi odgovorila na vprašanja. Tisti, ki pa ste ta vprašanja zastavili, pa tudi drugi poslanci in poslanke, lahko podate svoje komentarje pozneje. Najprej točke skladnosti, popravni ukrepi in omejitve pri uporabi. Gospa Manfredi. Najlepša hvala, gospa predsednica. To vprašanje, koliko vem, je vezano na naš predlog prenovitve direktive o pitni vodi. Še posebej je to vezano na dejstvo, da v 12. členu našega predloga imamo stavek, ki pravi, države članice morajo avtomatično razmišljati o kakršnem koli spodletelem poskusu, da dosežejo določene parametre in mejne vrednosti, zaradi česar bi bilo ogroženo zdravje ljudi. Ta poved pomeni, da od držav članic pričakujemo popravne ukrepe v tej situaciji, ki pa ne bodo nujno pomenili prepovedi pitja te vode. Seveda se tukaj lahko pojavlja tudi različne situacije, morda se pojavlja tudi potreba potem, da se da na svete državljanom, da se izda opozorila, da se priglasi nekatere ukrepe, ki niso nujno ukrepi v zadnji cilj. Ta člen je zelo pomemben, vezan je namreč na to, kar je zapisano v četrtem členu direktive, kjer je jasno navedeno dejstvo, da gre za splošno obveznost držav članic, ki morajo upoštevati vrednosti parametrov. Cilj splošnega predloga je namreč zagotoviti visoko kakovost zdrave ljudi. Moramo biti zvesti ciljem direktive, želimo poskrbeti za varno pitno vodo, ki bo upoštevala vse točke skladnosti in to pomeni, da neuspeh pri zagotavljanju skladnosti z minimalnimi zahtevami bo imelo določene posledice. Te minimalne vrednosti so bile določene s tesnim sodelovanjem za kolegi iz UNDEF organizacije, da, oziroma Svetovne zdravstvene organizacije, na tem svi boste videli, da je besedilo zelo uravnovešeno, bomo pa na tem področju z vami še sodelovali. To je bilo vprašanje. To je bil odgovor na vprašanje gospoda Mandla. Bi se želel kdo še odzvati, gospod Mandl osebno ali pa kdo drug od kolegov, kolegic? Ne, nihče se ne javlja k besedi, potem pa naslednje vprašanje ali pa tema gre za spremljanje kakovosti pitne vode. Tukaj smo dobili več vprašanj strani Karla Hajnca Florenca, gospoda Poča, Zofoli, potem Miller in Oiland. Ampak najprej dobi besedo komisija, ki ima priložnost odgovoriti na ta vprašanja. Gospa Manfredi. Najlepša hvala, gospa predsednica. Uh, To točko smo deloma obravnavali že v okviru prejšnje razprave. Dejstvo je, da v trenutni direktivi 98 skozi 83 nimamo nobene določbe, ki zadeva konkretno farmacevtske snovi in zato nimamo podatkov na osnovi spremljena glede te teme v okviru trenutne direktive. Farmacevtske snovi v pitni vodi pa smo analizirali mi skupaj z SZO, z namenom pregleda parametrov te direktive. Svetovna zdravstvena organizacija je predložila končna priporočila, v katerih pravi, da bi bilo neprimerno vključiti specifične farmacevske snovi v prilogo ena direktive, vsaj zdaj, obene pa priznava potrebo potem, da je treba še naprej spremljati to situacijo. Menimo, da v okviru našega predloga upoštevamo morbidno prisotnost farmacijskih snovi in to v osmem členu, ki nosi naslov Hazard Assessment, ocena tvegan. V okviru tega člena, kot si lahko ogledate, gre za to, da države članice morajo izvesti specifično oceno zdravstvenih tvegan v povezavi z določenimi vzorci vode. In če se identificira prisotnost farmacijske snovi, je treba izvesti določen sklop ukrepov, s katerimi naj bi popravili to situacijo. Zamislite si situacijo, kjer je rek ali vodno telo blizu bolnišnice ali drugega žarišča, v bližini naprimer farmacijske proizvodnje in tako dalje, in potem se gotovi, da ta voda vsebuje potencijalno nevarne farmacevtske elemente. V tem primeru vodna analiza na tem območju že pomeni obveznost izvedbe dodatnih ukrepov. Poleg tega bi želela podariti, da imamo v prenovljenem predlogu navedene tri parametre, ki so bili identificirani ponovno v sodelovanju s kolegi in kolegicami iz Svetovne zdravstvene organizacije kot pomembni parametri za morebitno prisotnost endokrinih motilcev, kar je seveda relevantno v razpravi o farmacijskih smavih kot takih to je med drugim vezano tudi na prisotnost bisfenila A-ja in drugih snovi, kot je nonilfenol. Še vedno moram izboljšati svojo znanstveno artikuliranost. Gre pa za zelo nizke vrednosti parametrov, ki naj bi nam omogočile, boljše razumevanje glede morebitne prisotnosti teh elementov ali pa snovi v vodah. Kot veste, skladno splošno strukturo direktive naj bi ponudnik vode imel možnost umakniti prisotnost tega elementa iz vode in če pride do ocene tveganja, v kateri se ugotovi, da je prisotnost te snovi zanemrljiva, potem je situacija popravljena. Upam, da sem s tem odgovorila na glavne pomisleke čestitljivih članov. Uh, e, potem pa sprašujem tiste, ki ste zastavili vprašanje, ali ste zadovoljni ali pa želite morda postaviti še dodatno vprašanje, gospod Poč. Hvala lepa, gospa predsedujoča, glede endokrinih motivcev dva vprašanja. Ali bi bilo bolje, eh, če bi imeli ukrepe za zaščito vodnih teles eh, ob eh, veru in če bi uporabili tudi načelo onesnaževalec plača. Ali ne bo ta novi predlog, ki ga imate tukaj, privedel samo više stroške za potrošnike, ne da bi zagotovil večjo čistočo, potem pa mikroplastika. Ali lahko eh, komisija komentira sedanje in bodoče eh, eh, ukrepe za merjenje mikroplastike v pitni vodi? In kaj načrtuje komisija za to, da zagotovi, da bomo imeli definitivne študije, s katerimi bomo ocenjevali eh, kemične koktejle eh, in vpliv na eh, človekovo zdravje, kot tudi, tudi mikroplastike, akumulirane škodljive snovi in podobno. Gospa Müller, ja, tudi jaz nisem povsem zadovoljna z odgovori. Jaz sem poročeval Ženska v senci za Alde in dolgo sem bila eh, nosilka komunalne odgovornosti in naša občina eh, je morala skrbeti za oskrbo z pitno vodo za naše državljane in tu imamo sedaj ta predlog s parametri in tu imamo napovedi eh, raziskav komunalne odgovornosti v zvezi z endokrinimi motivci. Eh, bojim se, da bodo stroške, ki jih bodo prevalili na končnega uporabnika, velikanski. Mene zanima, kako boste te vzorce vode dejansko jemali, kako se bo to izvajalo v različnih državah eh, članicah. Vem, da imamo vodovarstvena območja, redno jemljemo eh, vzorce in eh, tu je treba seveda spoštovati vse omejitve, vrednosti in šele potem lahko vodo damo našim potrošnikom. In tu imajo države članice različne manevrske prostore. In ta prestop, ki temelji na tveganju iz leta 2015, kako eh, se je to dejansko uvedlo v države članice ali imate kakšne povratne informacije. Jaz vidim eh, tu veliko problematiko eh, glede čiščenja pitne vode, kjer se pač dela z aktivnim ogljem in filtri vse to je seveda povezano z velikanskimi stroški eh, in potem refit. Eh, tu gre za člen eh, deset, ki menda ne dosega svojega cilja, ali je to problem slabe ali nezadostnega izvajanja v državah članicah ali pa je to dejansko problem samega člena. Še kdo v zvezi s to temo? Gospod Zofoli. Si, eh, <clears throat> in... Hvala lepa. Tudi jaz naj se povrnem v konkretni zadevi ki zadeva PFAS-je. To so kemijske snovi, ki niso prisotne v naravi in ki jih zasledimo v v proizvodih eh, za odstranjevanje madežav in olje, maščob. V Italiji je prišlo do primera v regiji Veneto, kjer je prišlo do hudega odnesnaževanja s temi snovmi, z nekimi stopnjami v krvi eh, pri prebivalcih. Kar 350 tisoč eh, prebivalcev je bilo prizadetih v Veroni, Vičenci, Padev in Trevizo, kjer bila, je bila ugotovljena zelo visoka vsebnost v Eh, človeškem telesu um, in sicer kar eh, v eh, starosti, kar, kar, kar potem zato, da se odstrani, traja 4 do 8 let. Torej prvič, tukaj govorim o prilogi 1, e 1 delu B, ko gre za pragove za te snovi, torej se določijo te mejne vrednosti, zato bi želel vedeti, s kakšnimi kriteriji, zakaj so bili določeni te mejne vrednosti, ali v tem primeru ne bi lahko predvideli strožjih pragov, kaj ti država, regija Veneto po tem primeru jo določila v skladu z načelom previdnosti eh, neko eh, mejo, ki je skoraj ničta. Eh, mi pa predvidevamo višjo zgornjo mejo. Hvala lepa. Mr. Dantin. Gospod Dantin. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. V predlegu eh, in besedelu je črtan člen glede izjem. Eh, tisti, ki upravljajo omrežja in države članice, očitno želijo ohraniti možnost izjem, eh, kajti eh, tu se lahko seveda soočajo z različnimi težavami. Ali je komisija v zadnjem času spremljala eh, izjeme, koliko je bilo teh odstopanj, kakšni so bili razlogi za ta odstopanja, a kaj je bilo opravičilo za odstopanje? Predlagali ste tudi celo vrsto novih parametrov. Nekaj časa bomo potrebovali za to, da tisti, ki upravljajo omrežja, da se prilagodijo tem. Ali se vam ne zdi potrebno, da se eh, predvidi pravzaprav določen čas, kdaj, bodo, eh, kdaj bo spoštovanje teh novih eh, parametrov obvezno? Eh, gospa Manfredi, dobili ste še dodatna vprašanja glede teme, ki jo sedaj razbra, oprav, eh, o kateri sedaj razpravljamo in potem gospod Antan sprašuje eh, tudi glede odstopanj. Se pravi, najprej odgovorite prosim za, na vprašanje v zvezi s sedanjo temo in potem prejdite na izjeme odstopanja. Ja, z veseljem. Najprej bom poskusila odgovoriti na vprašanje eh, gospe Müller. Eh, tu gre za deseti eh, člen Eh, kjer očitno nismo dosegli cilja. Eh, evaluacija je dejansko pokazala, da je ta člen neučinkovit, eh, ker je tu preveč manevrskega prostora za države članice, da določijo, kateri ukrepi so potrebni, da se zagotovi, da materijale, ki so v stiku s pitno vodo, ne zmanjšajo zaščite človekovega zdravja. Torej, taka je situacija. Eh, industrija, ki proizvaja te materijale, eh, se sooča z eh, velikim administrativnim bremenom, ker mora pridobiti različne odobrite in soglasja v Evropski uniji. Vse eh, to stane 700 eh, milijonov evrov na leto. To je tudi povezano s samim, eh, samo formulacijo tega člena eh, in zaradi tega imamo eh, razhajanja pri implementaciji v državah članicah. Eh, nekatere države članice zahtevajo dodatne teste, preden se proizvod da na trg. Eh, in uh, zaradi vseh teh razlogov in uh, na podlagi sodelovanja uh, Eh, s, s kolegi eh, smo v Rikastu pri prenovitvi eh, spremenili to za uredbo o konstrukcijskih proizvodih. Želimo razviti standarde za testiranje materijalov, ki stopajo v stik s pitno vodo. Eh, mi želimo seveda olajšati eh, proces eh, odobritve na notranjem trgu, želimo se izogniti številnim testom, podvajanju testov in želimo zagotoviti najviše parametre zaščite človekove zdravja. Torej, v, v, z veliko hitrostjo delamo na tem dosjeju in eh, mi nameravamo tudi tesno sodelovati z relevantnimi eh, kolegi, da se dogovorimo eh, z, eh, za čim eh, boljšo higijensko učinkovitost teh eh, proizvodov. Torej v svetu se bodo oh, pogajali o tej temi. Eh, ta odbor želim tudi obvestiti o tem, da pogovori v svetu eh, potekajo dobro. Bolgarsko predsedstvo je zelo predano in eh, zauzeto, želi doseči napredek na tem področju in zanašajo se tudi na vaše sodelovanje. Potem pa odgovor poslancu Sofoliju glede perfluoreniti zbiranih eh, sestavin eh, in potencijalne nevarnosti za eh, človekovo zdravje. Komisija je dejansko odločila, da te eh, substance vključi kot nov parameter za spremljanje eh, v pitni vodi. V sedanji direktivi tega nimamo. Mi menimo, da smo eh, predlagali zelo ambiciozen pristop, kajti mi dosečem, do, smo določili maksimalne ravni za celotno skupino perfluoriniranih sestavin in se in poleg tega smo pa tudi za vsako snov posebej eh, določili mejno vrednost, se pravi za skupino in za vsako posebej. Eh, mi smo se na ta način želeli izogniti, da bi eh, eno substanco nadomeščali s podobno, ki ima enako škodljive učinke. Kot se je to zgodilo na nizozemskem pred ne tako dolgim časom, PFOE A so zamenjali s podobno substanco in sicer eh, Gen X eh, in ta je povzročila kar precejšno onesnaženje. Torej, mi želimo torej tu urediti celotno skupino teh eh, snovi, Eh, vrednost nič cela nič ena miligram na liter za vsako eh, substanco posebej in nič cela pet miligrama na liter za celotno skupino eh, snovi. Ta vrednost je nekoliko višja od tega, kar se uporablja na švedskem ali pa v ZDA, tako da bo to izvedljivo, da se te mejne vrednosti dosežejo tudi v Evropi. Potem pa gospod eh, Dantan, glede izjem, zakaj smo črtali sedanji deveti člen. Kakšno je naše mnenje glede tega člena, kakšne so pomakljivosti tega člena v celoti? Eh, v tem členu je predvideno, da države članice poročajo komisiji, ko Eh, eh, zahtevajo drugo eh, derogacijo, se pravi v prvem obdobju treh let tega ni treba. Mm nimamo celotnega števila eh, izjem, ki smo jih odobrili, imamo pa seveda pregled. V letu 2017 je komisija prejela eno zaprosilo za tretje eh, odstopanje, se pravi podaljšanje do eh, devetih let, to smo zavrnili. Dobili smo tudi informacije o približno desetih zahtevkih za prvo ali drugo odstopanje v tej fazi, toliko let po uh, začetku veljave uh, direktive o pitni vodi, te, uh, uh, ta odstopanja niso več primeren instrument. Mi menimo, da sedaj direktiva uh, velja, da je treba vse izvajati, države članice so imele dovolj časa, da se prilagodijo. Torej, 15 let direktiva že velja in zaradi tega so ta odstopanja odveč in niso več upravičena. E, mi pa e, seveda spoštujemo argumente, ki jih je navajal poslanec e, in ki je tudi poročevalec za ta dosje in na tem mestu se želim zahvaliti za odlično sodelovanje med našo službo in njim. Mi razumemo tudi argument, da Eh, glede prehodnega obdobja za to, da bi tiste države, ki to potrebujejo, eh, dobile dovolj časa, da dosežejo ustrezne vrednosti. Eh, to bo seveda predmet razprave med so zakonodajalci in mi bomo storili, kar je v naših močih, zato da dosežejo dober uh, kompromis, eh, ki je skladen z našimi cilji, se pravi eh, varnost zdravja in um, zaupanje potrošnikov v pitno vodo. Ne vem, ali sem od sedaj odgovorila na vsa vprašanja. Ja, se opravičujem. I think we have received the question. Mislim, da smo dobili tudi vprašanje gospoda Poca eh, o načelu eh, onesnaževalec plača. Ali obstaja tveganje, da bi s bolj strogimi parametri eh, stroške prevalili na potrošnika? Imeli bomo bolj varno vodo, ki bo pa seveda tudi bistveno bolj draga vračam se eh, k številkam, eh, ki smo jih ugotovili eh, v oceni učinka. Mi pričakujemo povišanje stroškov na gospodinstvo, na leto, v višini 7 do največ 10 evrov. Se pravi, zaradi vsega, Eh, uvajanja večje zašite človekovega zdravja eh, zaradi boljših parametrov, ne bo prišlo do bistvenega povišanja stroškov za potrošnike. In mi moramo seveda eh, to primerjati z koristjo in prihrankom, ki je mogoč. Liter pitne vode iz pipe stane Eh, potrošnika poprečo ni cela pet centov in tu eh, vidimo seveda razliko med to vodo in eh, ustekleničeno vodo. Mi pa lahko dejansko prihranimo v celoti 600 milijonov na leto, če gospodinstva lahko pijejo bolj zdravo vodo doma. E, torej, kolegi, prosim, da me vodite. Prvič e, sem e, v tem odboru in zna se zgoditi, da spustim kako vprašanje. E, kolegice in kolegi, ste dobili odgovore na vaše vprašanja? Ne. E, gospa Manfredi, odlično delate. Naslednja teba. Informacije in poročanje o kakovosti vode. Tu imamo dvoje vprašanj, najprej gospa Capison Ruiz in gospa Bojlan. Gospa Manfred, beseda je vaša. Vaši komentarji, prosim. Res je, sedaj eh, se lotevamo to teme informiranja in poročanja o kakovosti vode. Eh, poslanki Capison Ruiz in Boylan sta zastavili vprašanje. Torej, eh, tu gre za vprašanje, ali potrošnike obveščamo s pravim instrumentom. Eh, poslanko torej skrbi, ali ne bomo pomagali povečati digitalni razkorak e, v prenovitvi. Piše namreč, da bomo potrošnike obveščali po spletu, online. E, del člena res govori o tem, da bomo države članice morajo uh, imeti stalno ažurirane informacije na spletu. Hkrati pa imamo tu še čr, 14. člen, ki pravi, da je pomembno, da potru, ponudniki vode uh, neposredno informirajo potrošnike, naprimer o uh, računu, uh, saj bo Eh, to tudi v njegovem interesu, eh, saj bo zagotovil, da bo račun plačan. Se pravi, tu je predvidena možnost, to je eden izmed eh, instrumentov. Druga stvar je, kako se bo dejansko izvajalo. Uh, O tej temi seveda lahko še razpravljamo s svetom. Mi smo glede tega odprti, smo odprti tudi za druge kanale eh, komunikacije, ki se vam morda zdijo bolj primerni. Nikakor ne želimo povečevati digitalnega razkoraka. Eh, veste, da komisija eh, intenzavno dela na Eh, strategiji za digitalni notranji trg mi želimo premagati ta razkorak. Eh, vsi potrošniki eh, morajo dobiti informacije in mi moramo zagotoviti senzibilizacijo potrošnikov na tem področju. Potem pa vprašanje gospe Bojlan tu gre za to, kakšen je trend koncentracije pesticidov v pitni vodi. Eh, zadnje triletno poročilo, ki ga imamo v zvezi s tem, pokriva obdobje 2011-2013, eh, bilo je sprejeto komaj da oktobra 2016. Mi sedaj pripravljamo naslednje sintetično poročilo o tej temi eh, in sicer novembra 2018 eh, ga bomo verjetno predstavili v skladu z našimi pravnimi obveznosti. To je predvideno v členu 13.5 sedanje direktive o pitni vodi. Torej, v tej fazi še nimamo novih ažuriranih informacij o kakovosti eh, pitne vode. Potem eh, ocena učinka eh, daje seveda nekaj informacij o tej zadevi. Naše analize kažejo, da nasplošno obstaja velika skladnost v vseh državah članicah, kar zadeva spoštovanje parametrov v zvezi s pesticidi, kot so atrazin, ter butil atrazin in drugi. E, v skladu s številkami iz leta 2013 naši podatki kažejo, da je poprečna stopnja skladnosti v državah članicah 99 od 100 odstotkov. E, torej, e, zaenkrat dejansko pozitivna novica za naše državljane. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi za odgovor na to temo. Gospa Groset, v zvezi s to temo. Mi lahko date te, e, eno minuto v zvezi s to temo. Ja. Poslušala sem razpravo. Pred kratkim je nek znanstvenik povedal naslednje. On opravlja evaluacijo eh, biotske raznovrtnosti eh, vodnih eh, tokov in skrbijo ga ostanki hormonov v vodnih tokovih. To se vidi pri analizi rib. To lahko vpliva na hormonski sistem, na mladoletnike, ta znanstvenik mi je govoril o feminizaciji mladih moških. To je zaskrbljujoče. Ali obstajajo eh, eksotoksikološki eh, testi, ki omogočajo evaluacijo tega problema? Eh, to se mi zdi namreč eh, eh tema, ki jo moramo nujno obravnavati. So še kakšno vprašanje v zvezi s to temo? Ne? Gospa Manfreda. Moji veri ekspert kolegi, sveti. Eh, moji kolegi strokovnjaki eh, poleg mene so opozorili, eh, da bomo s tem, s to prenovitvijo, uvedli obveznost monitoringa endokrinih motivcev. Osredotočamo se na beta-estadriol, to je nov eh, parameter in ta lahko povzroči te posledice, ki ste jih vi omenili. Eh, novi predlog predvedeva eh, vrednost enega nanograma na liter in kolegi iz Svetovne zdravstvene organizacije menijo, da je to lahko marker eh, eh, za eh, hormone in farmacijske proizvode. Se pravi, mi bomo spremljali prisotnost te substance in vsega, S tem bomo omejevali tudi uh, prisotnost škodljivih farmacevskih proizvodov. E, tu je napredek. Prvič se uh, uvaja monitoring in spremljanje e, tega. Mi bomo zelo previdni tudi uh, v direktivi o prioritetnih substancah. Uh, Eh, se države članice zavedajo, da je treba povečati monitoring teh eh, substanc. To je pač prehod, ki mu moramo biti eh, kos, vendar mi vsi skupaj želimo čim bolj zmanjšati negativne učinke na zdravje naših državljanov. Hvala lepa. Hvala lepa. Potem pa glede eh, implementacije sedanje zakonodanje imamo še tri vprašanja. Prvo vprašanje je gospe eh, Šujice o, o zaveščanju glede tratenja z vodo. Um, bi lahko prosim odgovorili na to vprašanje, gospa Manfredi. Hvala lepa, gospa predsednica. Kot sem že omenila, v našem predlogu za prenovitev smo veliko uh, Eh, eh, pozornosti posvetili boljšanju obveščanju potrošnikov in imamo tudi člen eh, glede online informacij in tu so tudi nasveti glede zmanjšanja porabe vode. Tudi zaradi tega, ker moramo ozaveščati o zmanjšanju porabe energije. Potem Eh, države članice naj bi sprožile kampanje eh, o uporabi eh, vode iz pipe, obveščati morajo o kakovosti te vode. Univerzalna vode Eh, univerzalni dostop do vode je za eh, ZDA na primer tudi eh, prioriteta v politiki in mi smo se tudi zavezali za to v okviru evropskega konsensa za razvoj. V obdobju 2014-2020 je voda in zdravje v v središču sodelovanja s tremi partnerskimi državami v Afriki, na bližnjem eh, eh, vzhodu in marsikje druge po svetu. Imamo celo vrsto regionalnih eh, programov s sosedskimi državami, Centralno Azijo, Centralno in Latinsko Ameriko. Pri 800 eh, milijonov evrov eh, proračunskih sredstev uporabljamo za te projekte eh, in tu vidite, da te temi posvečamo zelo veliko pozornosti. Z instrumentom razvojnega sodelovanja smo vodno vprašanje vprašanje izpostavili tudi v drugih eh, sektorjih. Naprimer, obstaja povezava med varnostno, eh, eh, varnost oskrbo vode, energije in hrane. Tudi v okviru regionalne integracije se to uporablja, tudi v okviru spodbujanja miru in podobno. Marca 2018 so ZDA sprožile politični Eh, pro, politično spodbujanje, eh, da se države pridružijo konvenciji za vodo eh, in eh, mi vsi verjamemo v mednarodne sporazume o sodelovanju na področju vode. Mi se zavedamo pomena in tudi eh, Eh, ogroženosti vode. Torej, mi vidimo tudi koristi eh, sodelovanja na področju vode na podlagi mednarodnih eh, sporazumov in mi spodbujamo države članice naj čim prej implementirajo unese konvencijo za vode. In če dovolite, bi odgovorila še na eno vprašanje v sistem. Vidim namreč dve vprašanje, ki sta na agendi. Ja, res je, gospod Farija je zastavil še uh, uh, dve vprašanji in sicer glede uh, uh, suš uh, in uh, konvencij. Ja, gospod Farija um, je opozoril na hudo sušo na jugu Evrope, ki se povečuje. Uh, In sprašuje potem, kako a, komisija želi ukrepati za to, da odtehta ta, to pomankanje vode. Torej, pomankanje vode je v središču naše pozornosti tudi usled eh, posebnega poročila iz leta 2007, kjer smo od leta tudi 2012 z a, eh, dodatnim sporočilom a, eh, spet a, poudarili našo zavezanost pripravi tudi opazovalnice za to v okolju, v a, sklopu okoljske agencije proučujemo in pripravljamo kazalnike za proučevanje pomankanja vode in suše, zbiramo vse podatke in razpoložljive statistike eh, v zvezi s tem pojavom. Komisija eh, je predana eh, sprejemanju praktičnih ukrepov, zato da zagotovimo varno in stroškovno učinkovito ponovno uporabo vode. Eh, torej eh, delo eh, hitro poteka, zato da bomo zagotovili svetu in temu odboru neko zakonodajni predlog z minimalnimi zahtevami, zato da spodbudimo ponovno uporabo za namakalne potrebe. Predlog naj bi predložili že maja letos. Hkrati, V skladu s strateškimi cilji zagotavljamo pomoč državam članicam, da se lotevajo vprašanja pomankanja vode, predvsem za sofinanciranje v sklopu regionalnih skladov. In eh, eh, torej, ko gre za vprašanje tudi eh, torej, ustreznega hranjanja vode, spodbujamo zelene infrastrukture, kot naprimer pač ustrezne akumulacijske bazene za vodo. In uh, smo podprli tudi vrsto študij, tudi pilotne projekte o distribuciji vode, potem vprašanje tudi um, izgube vode in eh, pač torej uh, izlitja vode, ki uh, znaša kar uh, s 23 odstotkov vse eh, eh, zagotovljene eh, vodne oskrbe. Torej v obdobju 2014 do 2020 približno 670 tisoč evrov je bilo namenjenih za upravljanje z vodo in za projekte za ohranjanje vode, to bo tudi vključeno v naslednjem večletnem finančnem okviru, ki se pripravlja na komisiji. Imeli bomo podobne eh, namenske sredstva, zato da še bolje eh, spodbudimo boljšo ponovno uporabo in recikliranje vode. In še zadnje vprašanje, to je bilo vprašanje v zvezi z eh, dostopanjem do eh, varne vode, pitne vode, eh, kot. Eh, temeljno pravico. Želimo uh, zagotoviti vsem, da pač dostop do uh, pitne vode in do vode na splošno je ključni parameter. V naši prenovljeni zakonodaji smo vključili vrsto ukrepov, ki stremijo za tem, da zagotovimo ne samo dostop, ampak tudi preglednost uh, tudi potrebnih naložb v celotnem sektorju pitne vode razmišljamo o tem, da bi se osredotočili predvsem na a, a, možnost nadoknadanja stroškov, potem a, v skladu z načelom onesnaževalec plačnik, To so isti kriteriji, ki, so, ki jih najdemo tudi v okvirni direktivi za vodo, ki je zelo jasno v tem, da je zelo pomembno zagotoviti, da prije do ustreznega določanja cen za ustrezno porabo voda. V glavnem, kar smo konkretno storili v prenovljeni direktivi, je to, da smo ponovno vključili člene, ki zagotavljajo več eh, informacij za um, porabnike, kar zadeva um, odtekanje vode, zato da pride do boljše primerjave tudi pri porabi ti ukrepi so zelo ambiciozni v primerjavi z obstoječimi v sedanji direktivi. O pitni vodi potrebujemo vašo podporo, zato da to še izpilimo in eh, bomo si maksimalno prizadevali za to, da bomo vse lahko uh, predstavili javnosti v čim bolj uh, prijazni obliki, tudi ko gre za informacije o ceni uh, vode uh, pri pipi. Hvala lepa. Um, ali ima morda še kdo kakšno vprašanje v zvezi s tema dvema zadnjima postavljenima vprašanjama? Ja, izvolite. Hvala lepa. Hvala za razlago. Mislim, da sicer odgovori niso, do, ni, odgovori niso dovolj popolni. Sodeloval sem na osmem forumu o vodi v Braziliji in vsa ta vprašanja so bila predmet obravnave na tem forumu in zato uh, z evropske strani nisem, nisem pa zasledil veliko, uh, eh, veliko več informacij. Tukaj govorimo o programih, eh, o navodilih, o študijah, o svetovni sliki za obdobje 2014-2020, to v povezavi s prvim vprašanjem seveda in tudi v zvezi s drugim. Potem pa dejansko mimo vsega tega bi želel vedeti, kateri konkretni ukrepi so bili sprejeti. Čisto uh, nobeden, gre samo za študije, za statistiko in to ni dovolj. Moja država je bila hudo prizadeta lani in tudi vsa prejšnja leta zaradi suše, zaradi hudih suš. E, torej, a, a, e, reke so popolnoma a, uh, suha uh, in eh, torej nimamo uh, dovolj uh, vode za uh, vsakdanjo porabo in torej Ne morem se vrniti v svojo državo, k svojim voljivcem in reči, gledajte, komisija se ukvarja številnimi študijami, ima ogromno statističnih podatkov, ampak seveda to jih sploh ne zanima. Oni želijo zagotovo slišati eh, in vedeti, kaj se konkretno dogaja za to, da se jim pomaga pri tem, eh, pri tem v teh hudih eh, trenutkih. In torej, eh, ko gre za pravico do vode, gre za to, da pač gre tudi za, se moramo zavedati, da večkrat voda iz cevi, iz vodovodnih cevi odteka nenadzorovano. In ni, vi niste sploh niti odgovorili na to vprašanje, kaj ste konkretnega storili. E, Veliko denarja se je porazdelilo, eh, veliko besed je bilo povedanih, ampak eh, približujemo se koncu našega zakonodajnega mandata in kaj se konkretno dogaja, kaj ti, če si ogledamo južne države, kot sta Portugalska in Španija, tam boste konkretno se dotaknili teh težav. Boste videli, da ljudje nimajo pitne vode, da ljudje nimajo dostopa do pitne vode. In to zaradi pomankanja preglednosti, zaradi. Eh, zato ker eh, javno-zasebne storitve ne razpolagajo za dosnimi eh, sredstvi in zato enostavno ljudje pri pipi nimajo vode. In torej konkretno, kaj v vseh teh letih ste dosegli z vsemi temi statistikami, študijami in tako dalje? Kaj imamo konkretno pred nami na mizi? To je to, kar želim zvedeti. Hvala, predsednica. Hvala lepa. Gospa Manfredi, če želite odzvati na to um, repliko. Jaz uh, lahko samo, se lahko samo pridružim uh, uh, tem skrbem, prihajam iz uh, Italije in uh, verjetno veste, da lansko leto v Rimu, to je mesto, iz katerega prihajam, je primankovala voda. Zaradi pomankanja uh, vode v uh, akumulacijskih bazenih in zaradi neustreznega uh, tudi upravljanja z vodo. Uh, zato razumem, da, uh, je, da so so, da so naši odgovori morda neustrezni in eh, nezadovoljivi. Eh, Nagonsko bi odgovorila, da bi eh, se rada povrnila sem pred odbor in vam povedali bolj konkretno, recimo koliko denarja je Portugal, Portugalska zaprosila za v okviru pač regionalnih programov, kajti imamo konkretne regionalne programe za izboljševanje vodovodnih infrastruktur za vse tiste države, ki so so zaprosili za sofinanciranje iz evropskih skladov. In eh, torej vam zagotavljam, da vsa prizadevanja, eh, ki so na mizi v pripravi na naslednji večletni finančni okvir, bo bo vse to bo zagotovilo, da eh, pač vodovodne infrastrukture in vodne infrastrukture bodo še vedno predmet največje pozornosti. In torej, ko gre za konkretne probleme, ki ne zadevajo samo južno evropske države, kajti ko govorimo o ponovni uporabi vode, eh, imamo občutek, da se eh, soočamo z nekim eh, strogim ločevanjem med severom in jugom. Ne, tega ne bi smeli storiti, kajti pomankanje vode beležimo tudi drugod po Evropi celo, in celo tudi v nekaterih delih nekaterih severnih evropskih in vzhodnoevropskih držav. In torej, v glavnem lahko rečem, da. Eh, moramo eh, imeti vedno v mislih to nujnost. In eh, zato bi želeli oblikovati predlog za minimalnimi zahtevami za olajševanje ponovne uporabe mestnih odpadnih voda za namakalne namene v kmetijstvu in tudi za druge namene. In eh, ob vsem tem želimo tudi ponovno predelati delovanje evropskih inovacijskih partnerstv za vodo, kar je bil dober katalizator za uporabljo najboljših eh, razpoložljivih tehnologij, zato da maksimalno izkoristimo v skladu z načelom krožnega gospodarstva ehm, tudi vse odpadne vode in eh, zato moramo poiskati ustrezne rešitve. Torej, če eh, sprejmete moj predlog, vam predlagam, da se vrnemo sem pred vaš odbor in da vam eh, poročamo o konkretnih načrtih, ki potekajo ali bodo potekali v korist portugalske, ampak naj ponovim še enkrat, da smo absolutno predani reševanju tega problema. Hvala lepa. S tem zaključujemo prvi del. Eh, ki zadeva obstoječo zakonodajo. Zdaj pa prehajamo na naslednji del. To so vprašanja v zvezi z predlogom eh, direktive o, eh, o vodi, ki je namenjena za človeško porabo, torej gre za prenovitev. Gospod Volkan je postavil nekaj vprašanj v zvezi z oceno tveganja. Torej, gospa Monfredi, izvolite, ali bi odgovorili na to vprašanje? Izvolite. You, uh, question... Hvala lepa, predsedujoča. Vprašanje gospoda Volkana zadeva. Tower of plans to tackle this problem in the recast. Uh, Uh, Kot sem že povedala, naši načrti uh, in to, kar smo vključili v predlog, je to, da bi pač delali uh, na nekem novem besedilu, zato da bi mm, standardizirali tudi tehnične zahteve, in torej eh, to v okviru uredbe za eh, proizvode in eh, pa v sklopu ehm, prizadevanj za standardizacijo. Sklenili smo v okviru priprav za ta predlog, da ni dobro za notranji trg, da pač uh, ostanemo v sedanjih uh, okoličnjah in razmerah, kjer uh, imamo različne uh, um, zahteve, ki ne samo povzročajo dodatna bremena za panogo, ampak tudi negotovost za trg in ne dosežemo torej željene e, stopnje varovanja človeškega zdravja in tudi ne e, prostega pretoka e, izdelkov. Zato si prizadevamo, zato da spodbudimo postopek za pospeševanje standardizacijska dela za te proizvode in osnutek eh, mandata za cen eh, se oblikuje, ko bo eh, ta, ti bodo novi standardi, harmonizirani standardi objavljeni do konca tega leta, bomo razpolagali z veliko bolj racionalnim okvirom za sprejemanje odločitev, zato da bomo imeli varnejše proizvode, ki pridejo v stik z vodo. Eh, torej prihaja do določenih pritiskov strani določenih deležnikov in javnih organov za to, da zagotovimo določene tehnologije in materijale. Mislimo, da eh, predlog Evropske komisije mora biti čim bolj tehnološko neutralen in eh, torej čim bolj tudi odprt za prihodne spremembe. Hvala lepa gotavljam, da nihče drug se ne javlja k besedi, zato bi prišli na naslednje vprašanje gospe Kadenbach na temo eh, takošnjega ukrepanja in omejitev pri uporabi. Bi morda, prosim, lahko odgovorili tudi na to vprašanje. Hvala. Ja, uh, Če pravilno razumem, to je vprašanje, ki zajema številne druga podvprašanja, zato se bom poskusila osredotočiti na čisto vse, ampak to bo kar zahtevno. Najprej naj eh, se dotaknem splošnega vprašanja. Eh, gre za vprašanje v zvezi z postopki eh, kršitve napram državam članicam, eh, ki so presegle vrednosti meril in s tem eh, nastajajo pač težave za človeško zdravje. Tukaj se sklicujemo na člen 12.3, to je nov, eh, nova določba v prenovljeni zakonodaji in eh, ta določba stremi za tem, da bi pojasnili vrednote izmeril, ki jih najdemo v prvi prilogi predloga, zato da zagotovimo, da preseganje teh, vredno, teh vrednosti eh, bo predmet pač postopkov nikjer ni zapisano, da a, preseganje teh mejnih vrednosti to predpostavlja nevarnost, ampak to je potencijalna nevarnost. In od to torej obveznost držav članic, da sprejmejo določene ukrepe, kar pa ne pomeni, da morajo nujno preprečiti dostop do pitne vode, ampak da ustrezno se znanijo državljane, da sprejmejo pač previdnostne ukrepe in tako dalje. Naj se navežemo tudi na dejstvo, da se zavedamo določenih primerov, potekajo tudi določene preiskave napram določenim državam članicam. Te države so sklenile, da spodbudijo eh, postopke dezinfekcije eh, v zvezi za neko konkretno eh, snovjo trialomiscent, ki eh, smo ga zasledili. V tem primeru smo ugotovili, da država članica ni eh, v zadostni meri seznanjala eh, javnosti o tem, da v določenem obdobju je prišlo do ugotovitve veliko, veliko večje vsebnosti te snovi v pitni vodi in um, daljša izpostavljenost, uh, to je podaljšala izpostavljenost prebivalstva tem snovem. Torej, ta primer proučujemo in uh, smo v fazi, v predhodni fazi, preden bi sprožili postopek zaradi kršitve. Torej sprašujejo nas tudi, ali toksikologi potrjujejo, da je prišlo torej do preseganja teh meril in ali to predpostavlja les nevarno za človeško zdravje. Gre torej za neko osnov, ki se imenuje trialometan. In uh, torej eh, vemo, da uh, je bilo ugotovljeno uh, na mednarodni ravni že leta 1993, da je to snov, ki je škodljiva za človeško zdravje. Uh, lahko smo temu izpostavljeni iz različnih virov, lahko pride do zaužitja pitne vode z vdihavanjem zraka. Um, in lahko uh, smo temu izpostavljeni tudi enostavno zaradi dotika s kožo, uh, recimo med eh, prho. In torej to so glavni veri izpostavljenosti, ampak a, visoke stopnje te snovi so povezane tudi za vrsto razvitih a, bolezni pri, eh, naprimer, ki eh, lahko prizadanejo eh, ledvice, potem rak na debelem črevu, jetra, torej gre za hude bolezni in gre lahko tudi za potencijalne negativne posledice za razvoj zarodka. Eh, to je bilo že ugotovljeno leta 2005. Mednarodna agencija za raziskave v zvezi z rakom je tudi eh, razvrstila dve konkretni snovi, ki pripadajo temu razredu kot rakotvor, morebitno potencijalno rakotvorne. In torej eh, naj odgovorim na vprašanje gospe poslanke, da dejansko visoke stvari to visok, visoko število toksikoloških študij eh, potrjuje, da te snovi lahko predpostavljajo zelo hude posledice za človekovo zdravje. Torej, zavedamo, da tudi rahlo preseganje parametrov predpostavlja, da države članice morajo sprožiti postopke za ustrezno seznanjanje javnosti. Eh, Ne vemo, če je res nujno to v čisto vseh primerjih eh, in uh, mislim, da sem s tem že odgovorila tudi na vsa ostale vprašanja. 12. člen je tesno povezan s 4. členom, ki določa uh, obveznost za vse države članice, da se. Uh, Eh, aktivirajo, čim pride do nevarnosti za človekovo zdravje. Odprti smo za razprave v zvezi z konkretno formulacijo, ampak ko gre za preseganje teh parametrov, Um, to... Torej, ko gre za vprašanje v zvezi z uh, tem, kako naj se sprožajo mehanizmi obveščanja prebivalstva in kako to vpliva na zaupanje potrošnikov, mislimo, da se lahko dogodi nasprotno in sicer smo prepričani v to, da države morajo vzpostaviti nek odnos zaupanja s svojimi državljani in to terja večjo preglednost, večje eh, seznanjanje javnosti. Država članica mora torej zelo natančno obveščati svoje prebivalce. Ampak v sedanjih razmerah, eh, pri katerih vemo, da imamo veliko stopnjo spoštovanja obstoječih parametrov, in uh, ne bi rekli, da uh, na evropskem ozemlju uh, samo v nekaterih redkih primerjih pri, prihaja do pomankljive, uh, pomankljivih vrednosti pri pitni vodi. To spremljamo. In zato mislimo, da ni potrebno, da bi povzročali panike zaradi tega. Sicer nisem odgovorila na vprašanje, ki je bilo postavljeno in sicer o tem, kaj namerava storiti komisija v zvezi za mikroplastiko. V zvezi s tem gre za zakonodajni eh, svežen, eh, eh, v zvezi s katerim nameravamo oblikovati zakonodajni predlog do konca maja. Hvala lepa. Thank you very much. Hvala lepa, gospa Kadenbach. <clears throat> Ja, herzlichen Dank äh, für die Aus. Hvala lepa za äh, vaše besede. Seveda razumem, da povsod, kjer so določeni pare, parametri pri snoveh, ki so dokazano škodljivi, da je treba pač tu. Eh, takoj sprejete ukrepe in da je treba prepovedati uporabo pitne vode. Vendar to ni bilo bistveno eh, pri mojem vprašanju. Mene zanima, kaj se zgodi pri parametrih, eh, ki se prekoračijo, pa njihove kemične sestavine niso dokazano škodljive za zdravje. Naprimer, korozija vode in korozija v vodi in tu se pobarva eh, voda. Kaj se zgodi s takimi eh, primeri? Hvala lepa. Še kdo morda v zvezi s to točko, s to tema? Ne, nihče v redu. Potem, gospod Manfredi, izvolite, imate besedo še enkrat. Hvala lepa. V zvezi s tem konkretnim vprašanjem naj predam besedo uh, kolegici Clementine Leroy, ki je spremlja to temo. Izvolite. V zvezi s tem eh, vprašanjem mlačnosti vode Motnosti vode smo uh, pač to proučili, kako to lahko vpliva na, zdranje, eh, na zdravje. Eh, to proučujemo in uh, motnost vode bo jasen kazalec morebitnih uh, naknadnih posledic za človekovo zdravje. Ne želimo ustvarjati nikakršne panike oziroma uh, vplivati na. Uh, za, zaupanje, eh, če pride pač do eh, manjšega odstopanja od parametrov in eh, torej to proučujemo, ampak seveda tudi so, so zakonodajalca bosta morala razmisliti o tem, kdaj parlament in svet nameravata se temu posvetiti. Hvala lepa. Lahko prejdemo na naslednja vprašanja na temo dostopanja do vode za človeško porabo. Tukaj imamo na še tri dodatne vprašanja. Rory Palmer, Cabezon Ruiz in Kadenbach. Torej, predimo na ta sklop. Vprašanje izvolite, gospod Manfredi. Um. Hvala, gospod predsednica. Gospod Palmer se v svojem vprašanju sklicuje konkretno na 13. člen predloga komisije. To je tisti, ki uvaja dožnost držav članic, da izboljšajo dostop do vode za vse. Obenem ta člen predvideva tudi specifično pravico dostopa do vode za ranljive skupine oziroma ogrožene posameznike v vprašanju nas je soočil tudi z našimi ambicijami glede tega člena, kako ambiciozni smo. Najprej naj povem, da smo celotni predlog oblikovali na osnovo načela subsidijarnosti. Menimo, da je to tema, pri kateri morajo države članice imeti diskrecijski prostor tako da lahko sprejmemo tiste ukrepe, ki se mi zdijo najbolj sprejemljivi glede na specifično situacijo na nacionalni ravni. Imamo tudi konkretno definicijo ranljivih in pa marginaliziranih skupin, ki jim je treba omogočiti dostop do vode. Člen 2.8 jih opredeljuje in ta člen je treba seveda brati v povezavi za uvodno izjavo 18 predloga v tej vodni izjavi piše dobesedno, brez poseganja v pravice držav članic, da opredelijo te skupine, morajo države članice vključiti vsaj begunce, nomadske skupnosti, brezdomce in pa manjšinske kulture, kot so Romi, Sinti in pa druge manjšine, ne glede na to, ali potujejo ali so stalno naseljeni. To je predlog Evropske komisije. Pravna definicija v normativnem delu direktive v členu 2.8 mislimo, da je dovolj široka za to, da zajamemo vse lokalne situacije držav članic. Najprej opišem tudi obseg problematike, s katero se soočamo. Danes imamo po celotni Evropi 23 milijonov prebivalcev, nekoliko manj od 5 odstotkov celotnega prebivalstva, ki nimajo neposredne povezave z javno dobavo vode. To ne pomeni, da nimajo povezave z nekim dostopom do vode, ampak nimajo neposredne povezave z vodo. Kar zadeva kategorijo marginaliziranih in randljivih skupin, statistike kažejo na dejstvo, da v primeru romskega prebivalstva med 600 tisoč in 2 milijoni ljudi, gre torej za razpon za nižjo in višjo mejno vrednosti, te informacije smo dobili od FRA, danes dejansko nimajo dostopa do vode. 75 tisoč brezdomcev prav tako nima dostopa do vode. Skoraj 2 milijona beguncev se sooča z isto težavo. Predlog torej jasno navaja, da je v okviru pravic držav članic, da opredelijo te skupine na osnovi nacionalne situacije. Nadaljevala bom z naslednjimi odgovori, razen če bi se želel še kdo oglasiti. Najprej to, kar pravi gospod soledatka Bezom Rujz. Z vprašanjem nas je opozorila na dejstvo, da predlog ne uvaja ustreznih pojasnil v smislu določanja cilj, cen vode in ne smemo pozabiti tudi na vedno večjo težavo zaradi vodne revščine, poleg energetske revščine, ki je nekoliko bolj priznana. Dobrite mi, da se odzovem na to vprašanje. Dejstvo je, da se bo morala nekoliko ponavljati, kot vidite, so ta vprašanja med seboj povezana. Ocena učinka, ki dopolnjuje ta predlog, vsebuje tudi veliko podrobnosti. Po najboljših močeh smo skušali oceniti tudi, v kolikšni meri se je mogoče privoščiti vodo, tudi v gospodinstvih z nižjimi prihodki. In po oceni učinka smo gotovili, da so za zagotavljanjem varnejših virov vode in pa povezani tudi bolj ozaveščeni potrošniki. Povprečni dodatni stroški za gospodinstvo so nekje med 70 evrov na leto. Gre torej za ta znesek, ki sem ga citirala prej. Predlog kaže na to, da ni ne vem kakšne težave v smislu tega, ali si mogoče vodo prevošiti ali ne kar zadeva povračilo stroškov za pridobito storitev in poskrbe z vodo. To je navedeno tudi v devetem členu okvirne direktive za vodo in to torej ni navedeno v direktivi o pitni vodi kot taki. No, v okvirni direktivi za vodo ni predvidena harmonizacija ukrepov, s katerim ne bi država članica določila te tarife. Kljub temu, pa obstaja nekakšna dobra praksa v smislu izmenjave najboljšega načina dela in to je ta vidik, ki ga bomo pazljivo spremljali tudi v okviru preverjanja učinkovitosti zakonodaje. Je pa pomembno pustiti nekaj manevrskega prostora državam članicam, zato da lahko poštevajo nacionalne specifike pri določanju cen, tarifikaciji in uporabi vode, ki je razpoložljiva v državah članicah. Če se odzovem na specifično vprašanje glede tega, kateri mehanizem socialnih ukrepov bi si želeli še naprej spodbujati, menimo, da je zelo pomembno, da najprej, tako kot sem povedala prej, zagotovimo ustrezen obseg možnosti sofinanciranja, sploh za tiste države članice, ki se soočajo z največjim deležem marginaliziranih in ranljivih skupin. Imamo določene statistike vezane na sam zemljevid, tako da si lahko gledamo, kjer je največ teh ljudi. Najvišja poraba kohezijskih sredstev je bila prav tako navedena v trenutnem programskem obdobju in menimo, da Zelo dobro sodelujemo z državami članicami in dopolnjujemo druge podporne ukrepe, ki jih želijo izvajati v namen omogočanja boljšega dostopa do vode za najbolj randljive in marginalizirane skupine. Ali lahko nadaljujem tudi z odgovorom na vprašanje gospe Kadenbach? Njeno vprašanje je vezano. na to, kako naj bi se v okviru našega predloga odzivali na pobudo evropskih državljanov Right to Water, pravica do vode. Zaenkrat v predlogu ne navajamo pravice do vode zagotovljene za vse državljane članice oziroma za vse državljane Evropske unije. V drugem členu govorimo o dožnosti države članice, da izboljšajo dostop za vse, obenem pa morajo države članice zagotoviti dostop za ranljive in marginalizirane skupine. Zakaj? Mislim, da gre za področje, ki smo ga v smislu statusa že opredelili kot politično pravico, tudi znotraj evropskega socialnega stebra, stebra, ki so ga odobrili vodi vlad, pa tudi Evropski parlament in komisija, tudi na vrhu v Göteborgu lani. To je nekaj, kar mora biti zagotovljeno vsem državljanom. Opene pa se nam ni zdelo primerno, da specifičen instrument, kot je direktiva o pitni vodi, uvajala pravico, ki je po našem mnenju kvazi temeljna pravica, vsaj pravno gledano. Seveda je namen te direktive, da pomaga, da dopolnjuje, da izboljša trenutno situacijo, v enem pa menim, da direktiva nudi bolj praktično situacijo. Kot veste, je struktura člena taka, da besedilo zavezuje države članice, da pravilno identificirajo tiste državljane, ki še vedno nimajo ustreznega dostopa do vode in katere ukrepe je treba izvesti konkretno. Čeprav črno na belem nismo bili tako ambiciozni v smislu praktičnih ukrepov kartiranja, pa tudi spodbujanja zakonodajalcev. Glede tega, ali države članice storijo dovolj. Mislim, da smo v zakonodajni okvir unesli vse sestavine, ki nam omogočajo, da smo zelo pazljivi pri urejanju te politike. Potem pa mislim, da smo imeli še eno vprašanje gospoda Palmerja. Ne, še dve drugi vprašanje imamo, ste pa zdaj odgovorili na sklop teh treh vprašanj. Gospod Palmer, bi želeli to še pokomentirati? Da. Ne vem, če ste me prepričali s temi odgovori. Mislim, da je ta člen eden najpomembnejših saj je v osredju tega, ali smo se dejansko zavezali temu, da bodo ljudje lahko uživali temeljno pravico do pitne vode. Vse določbe v 13. členu bi lahko država članica izpolnila in na ta način bi lahko materialno gledano naredili čisto nič za to, da bi izboljšali dostop do vode za marginalizirane in ranljive skupine. Mogoče seveda identificirati te skupine, lahko obveščate te ljudi, ki nimajo dostopa do vode, verjetno se tega zavedajo v večini primerov države članice. Prav tako lahko oceni možnosti za izboljšanje dostopa, ampak materialno, konkretno, praktično se nič ne spremeni, če izpolnite samo te zapisane zahteve. Kaj se zgodi z marginalizirano osebo, z ranljivo osebo, z beguncem, migrantom, komorkoli drugim, ki jim sodi v ta del demografije? Razumem, zakaj je načelo subsidijarnosti tukaj pomenjeno, zakaj države članice potrebujejo tudi nekakšno diskrecijsko maržo, če smemo uporabiti vaše besede, ampak če ste brezdomec na ulicah Pariza, Bruslja, Londona, brez dostopa do varne čiste pitne vode, potem tukaj ne moremo govoriti o nobeni diskrecijski marži, ki bi upravičevale te okoliščine. Še vedno me torej skrbi formulacija tega člena, še vedno me skrbi to ohlapno besedilo, ni jasno, kaj dejansko je ranljiva, marginalizirana, ogrožena skupina oseb, vsaj definicija tega jasno ne določa, potem pa še specifično. Kako je za področjem uporabe ukrepov, ki jih predvideva Evropska komisija za izvajanje te politike? tako kot se jaz to razlagam, bi vse države članice te ukrepe izpolnile, ampak situacija za ranljive in marginalizirane skupine se pravzaprav morda sploh ne bi spremenila, niti malo. Gospa Manfredi, bi se želeli odzvati na pripombe gospoda Palmerja. Hvala, gospa predsednica. popolnoma razumem pomisleke, pa tudi emocije in pa frustracijo, ki jo občutite zaradi tega. Osebno lahko sočustvujem z vami, ampak ob branju tega besedila se mi zdi, da smo stopili v pravo smer, na uravnovešen način, opet pa omogočamo so zakonodajalcem, da postanejo bolj ambiciozni ali pa tudi manj ambiciozni, ne vem. Jaz osebno sicer upam, da boste pritiskali na svet, da spreme ambiciozne cilje, ampak to, kar imamo tukaj, mislim, da je že predvsej konkretno. Prvič, kar zadeva koncept boljšega dostopa za vse. Kot evropska državljanka bi se kar dobro nasmejala temu, ko bi prebrala, da morajo države članice ne le opredeliti te ljudi, ki nimajo dostopa do vode, ampak je morajo opredeliti tudi razloge za pomankljiv dostop. To pomeni, da nam morajo države članice to povedati, treba je opraviti preglede, napisati poročila, potem to postanejo statistike, konkretni podatki, ki potem postanejo predmet političnega odločanja. Potem pa ocenevanje možnosti za izboljšanje dostopa za te ljudi in pa obveščanje teh ljudi glede možnosti za povezovanje in vključevanje v distribucijsko mrežo. Ali se to dogaja v naših državah članicah že zdaj, ali dejansko vemo, ali katerakoli od držav članic obvešča brezdomce o možnostih vključitve v distribucijsko mrežo. Toliko torej o prvem delu tega člena. Tukaj piše tudi, da prosim države članice, da začnejo s kampanjami, da spodbujajo zagotavljanje brezplačne pitne vode ter čiste vode tudi v upravnih in javnih stavbah. V tem členu, kjer pa piše, da države članice morajo sprejeti vse ustrezne ukrepe za to, da zagotovijo dostop ranljivim in marginaliziranim skupinam in v primeru, da te skupine nimajo dostopa, morajo države članice njih takoj obvestiti o kakovosti vode, ki jo uporabljajo, potem pa sprejeti tudi vse ukrepe za to, da se izognejo vsem negativnim učinkom na človekovo zdravje. Morda se vsi ti členi res slišijo nekoliko utopični, s tem se strinjajo, ampak to je zapisano tudi v 16. členu, ki je naš bistveni člen v smislu dostopa do pravnih sredstev ali pa uživanja temeljnih pravic. V tem členu piše, da fizične ali pravne osebe in združenja, ki že danes opravljajo hvalevredno delo, ko pomagajo brezdomcem, beguncem, manjšinam, da imajo vse te fizične in pravne osebe možnost pregledati, ali se dejansko zagotavlja uživanje te pravice. Ko sem povedal že prej, nisem tu zato, da bi dejala, da to, kar imamo pred očmi, je najboljša rešitev vseh časov, ampak menim, da je to zelo pomembno preliminarno izhodišče za obravnave te teme. To pa si zasluži tudi našo poglobljeno pozornost. Zahvaljujem pa se vam tudi za vse delo, ki ga prispevate vi. Upam, da bo prvi zakonodajni predlog ambiciozen, sorazmeren in upošteval tudi vse potrebe, ki jih treba izpolniti. Hvala. Hvala tudi vam. Še dve vprašanji nas čakata danes ponovno eno vprašanje, ki ga je zastavil Rory Palmer. Sklicuje se na 14. člen. Informacije za javnost, potem pa še vprašanje Karin Kadenbach glede priloge 2. Pogostnost preiskav. Gospa Manfredi, dobro vam gre. Nekaj besed spodbude skušam preživeti tole razpravo, veliko pitne vode mi bo se morali zagotoviti ob koncu te razprave. No, to pa imamo. Ko boste pripravljeni, izvolite. Every time I try to sum up the cracks of the questions raised by the honourable members. Vsakeč, vsakeč skušam zapomniti nekatere vrzeli v vprašanjih poslancov in poslank. In vprašanje gospoda Pamorja govori o možnosti boljše harmonizacije načinov obveščanja potrošnikov v državah članicah. V prenoljeni direktivi si želimo bolj harmoniziranega obveščanja v novi različici direktive je res, da dopuščamo možnost za administracijo spletnih strani, pa tudi za posodabljanje spletnih informacij. Na to se sklicujemo tudi v 14. členu. Gre za izbiro držav članic, se pravi, države članice imajo to izbiro in obenem ne posegamo v to, ali države članice želijo te pristojnosti prenesti na dobavitelje z vodo v državah članicah, so to pogosto tudi javna podjetja povezana z pristojnimi organi, drugič so ta podjetja vezana na primer na ministrstvo, ministrstvo za zdrave ali karkoli podobnega. Ne posegamo torej na raven nacionalne uprave, mislim, da je to tudi pravilno. Smo pa po mojem mnenju zagotovili predvsej dobro stopnjo harmonizacije v tem besedilu. Ne na zadnje morajo vse države članice zagotoviti, da so informacije navedene v četrti prilogi direktive na voljo. Gre torej za tipologijo in vsebino informacij, ki so enotne po celotni Evropski uniji. Poleg tega v 14. členu predvidevamo možnost, ki je seveda podvržena tudi vaši obravnavi, da oblikujemo izvedbene akte, v katerih bomo določili celo format obliko, v kateri se te informacije posredujejo preko spletnih strani. Izrazili smo že določeno mero politične volje, da upravimo dodatno delo, če bo to potrebno. Mislim, da sem na prejšnjem vprašanju, pri prejšnjem vprašanju že odgovorila na to, da se ne želimo nobenega digitalnega razkoraka vrzeli, ne gre le za spletne informacije, da več informacijam glede vodne zakonodaje mislim, da moramo tudi izboljšati status pitne vode v naši družbi. Kakšno vprašanje? Ne, lahko nadaljujete še z zadnjim odgovorom. Najlepša hvala, da še odziv na vprašanje gospe Karnbach. To vprašanje se vrti okoli vprašanja, ali komisija v dovoljšnji meri upošteva dejstvo, da je nova klasifikacija pogostnosti preiskav, kot jo predlagamo v prenovitev direktive, vodi do nesorazmerno visokih stroškov za preiskav dobavitelje vode, še posebej za manjše dobavitelje. Tukaj moramo biti popolnoma jasna. Ta povečana frekvenca preiskav izhaja iz našega odličnega sodelovanja s kolegi iz Svetovne zdravstvene organizacije, ki so nam priporočili, da moramo storiti veliko več. Pri mikrobiotskih kazalnikih ki že obstajajo v tej direktivi, gre očitno za parametr, ki jih treba spoštovati, ampak to je vidik, pri katerem so ocene učinkov pokazale, da na tem področju storimo premalo in prepozno. Svetovna zdravstvena organizacija je torej dejala, da moramo poskrbeti za to, da bodo dobavitelji vode izvajali nadzore in preverbe veliko bolj pogosto in tudi manjši dobavitelji vode morajo upraviti to preverbo do desetkrat na leto. To je bilo priporočilo za to skupino. Za veliko večje dobavitelje pa je treba ta nadzor izvajati vsak dan. Tukaj gre za potencijalno zelo škodljive parametre, ki jih je treba spoštovati. Seveda smo si zabeležili pripombo, ki prihaja z tega odbora. Tudi določene države članice so verjetno občutljive glede te točke, je pa to tema, o kateri se moramo še pogovarjati, to je jasno, doseči moramo tudi ustrezno ravnovesje med zagotavljanjem ustrezne ravni zaščite ljudi, po druge strani pa nočemo ustvarjati prekomernega upravnega bremena, nočemo biti odgovorni za to. Na to pa še pod vprašanje. Gospa Kadenbach nas je vprašala, the fact that we have a, a mechanism whereby we would have a... a Ali se zavedamo, da bi tri letna študija snovi lahko vodila v nepotrebne stroške? To pa je vezano tudi na nekatere specifične parametre, mikrocistin v potalnici klorid pri UV disinfekciji, Res je, da smo v prenovitev direktive uvedli nekatere nove parametre, med tem je točno mikrocistine, naprimer. Gre za snovi, ki se ponavadi zelo redko pojavljajo. Vendar pa je vključevanje teh snovi povezano tudi s strukturo predloga. Ta predvideva, da je vedno treba zagotoviti tudi pristop, ki temelji na upoštevanju tvegem gre tudi za prisotnost potencijalno škodljivih snovi pri specifičnih lokaliziranih območjih ozorčanja. Gre za eno tistih snovi, ko pride do črpane vode, če tam ni mogoče več te vode ozorčiti, potem seveda ni treba upraviti tega triletnega študija. Torej, gre za celovit pristop, potem pa, ko je treba sprejeti odločitev, je treba upoštevati tudi lokalno specifiko. Najvišja stopnja gotovosti, če se to ugotovi, se izvede tudi celovita analiza, če pa te substance ni potem ni treba nadaljevati nad z nadzorom. To se seveda razume. Pa še nekatera dodatna vprašanja. ponovno nekaj, kar je povezano s pogostnostjo. Yeah, ja, basically the follow-up question still relates to the uh, level of frequency. Gre torej za stopnjo pogostnosti teh preiskav. Poleg tega, kar sem že povedala, lahko vam svoje pojasnilo dopolnim tako, kot veste v predlogu navajamo tri mikrobiološke osrednje parametre, ki jih je res treba vse čas preverjati in to v vseh okoliščinah. To je to, kar je po našem mnenju najbolj nevarno. To so ti najbolj nevarni parametri in v teh primerjih obstaja politika ničnega tveganja. Prisotnost snovi v prilogah v povezavi tudi z pristopom na osnovo tvegan. Ja, menimo, da so nekateri izračuni, ki nam jih posredujejo deležniki, ko pravijo, da bi zaradi tega prišlo do povečanja stroškov pri dobavi vode do več deset tisoč evrov, blizu 20 tisoč evrov na leto več. To se zdi pretirano tudi zaradi tega, ker pri tem izračunu ne upoštevajo dovolj vseh stroškov, ki jih bomo privrčevali zaradi uporabe sistema, ki bo postopoma vedno bolje in bolje deloval in upamo bo tudi vedno bolj digitaliziran, ter bo uporabljal posodobljene mehanizme in senzorje, obenem pa bomo zmanjšali tudi obveznost poročanja za države članice. Predvidena je tudi določena mera fleksibilnosti za dobavitele vode, tako da ne bomo nadzirali snovi, ki jih nismo določili na ravni ocene tveganja in tako dalje. Mislimo, da splošno gledano predlog je dobro uravnovešen, brez da bi nalagal dodatna nesorazmerna upravna bremena. Najlepša hvala, gospa Karnbach. Bi se želeli odzvati. Mislim, da se bomo res o tem lahko pogovorili poglobljeno pozneje. Razumem sicer del vašega pojasnila, ampak ko govorimo o klasifikaciji dobaviteljev vode za tiste zelo velike, ki krijejo 50 tisoč prebivalcev, no, se zdijo ti zneski veliko preniski. Kar nekaj še dodatnih podoprašanj imam, ampak mislim, da je že kar pozno. Kot ste povedali, bomo imeli priložnost, da se o tem še pogovorimo. Gospa Manfredi, lepo se vam zahvaljujem za vaše sodelovanje. Obenem vam ponovno izrekam dobrodošljico. Danes ste bili prvič na našem odboru. Prav gotovo se bomo ponovno videli. Hvala in srečno. Spoštovane kolegice in kolegi, zaključili smo z dopodanskim delom sestanka. Vidimo se ob pol štirih, čaka nas glasovanje. Dober tek.